dobro jutro kolegice in kolegi mislim da lahko začnemo s sestankom eh, najprej eh, izhajam iz tega da smo sprejeli dnevni red da dnevni red je s tem sprejet in lahko preidemo kar eh, na tretjo točko ker nimam nobenih sporočil predsednika se pravi prehajamo na točko gospodarski dialog in izmenjava mnenj s predsednikom ecofina Eh, in italijanskim ministrom za gospodarstvo in finance Pier Karlom eh, Padoanom. Najprej nam bo predstavil eh, prednostne naloge italijanskega predsedstva na področju ekonomske politike. Seveda je ta sestanek tudi del ekonomskega dialoga v okviru evropskega semestra in To pomeni seveda, da bomo lahko tudi spraševali o teh vprašanjih in tudi o priporočilih za posamezne države. Eh, hvala lepa, da ste prišli, gospod minister Paduan. Beseda je takoj vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsem želim eh, dobro jutro. Eh, svoje uvodne besede bom imel v italijanščini. Gospod predsednik, gospe in gospodje. Eh, veliko čast mi je, da vam lahko predstavim prednostne naloge italijanskega predsedstva za drugo polovico leta 2014. Zavedam se, kako pomembno vlogo igra vaš odbor pri določanju ekonomskih in finančnih politik Unije in štejem na vašo konstruktivno sodelovanje, tako da bomo lahko uporabili vaše izkušnje in vaše znanje. Preden bom govoril o izzivih in tudi o rokih, želim predvsem se zahvaliti grškemu predsedstvu in za odlično delo, ki eh, ga je grško predsedstvo opravilo v dobrem sodelovanju s parlamentom. Kot predsednik Ekofina bom iskal čim širše soglasje tudi pri dosjejih, ki nas čakajo v naslednjih šestih mesecih. Italija prevzima predsedstvo v pomembnem času, kar zadeva inštitucije, kar zadeva socialna in ekonomska vprašanja. Torej vse uh, evropske vlade se soočajo z velikimi izzivi, predvsem na socialnem področju, kajti v zadnjih časih smo bili priča krizi in to je vodilo do tega, da je prišlo do velikega nezaupanja v evropski projekt. Potem, kar zadeva gospodarstvo, sicer smo dosegli eh, pomembne cilje, ki si jih ni bilo možno zamisliti še pred nekaj leti, kar zadeva skupno politiko tudi pri reševanju bančne krize, pa nas sedaj čaka predvsem tudi napredek v realnem gospodarstvu. Potrebujemo rast in eh, zaposlovanje eh, zavedamo se, da smo dosegli določene cilje in da smo bili kos izzivom. In tudi dokument, eh, ki eh, ga je svet sprejel 27. in 28. Eh, ehm, junija lanskega leta, eh, kaže na to. Torej, eh, najbolj zaskrbljujoče je seveda brezposelnost, revščina, socialna izključenost in to je nespremljivo in zato se mora eh, komisija še bolj in Evropska unija zauzemati za rast. Politika za rast in za ustvarjanje novih delovnih mest mora imeti ključno blogo v prihodni zakonodaji. Torej, mora biti trajnost, to mora biti trajnost na rast, ki je tudi pogoj za finančno stabilnost in za vzdržljivost, za vzdržnost javnih financ. Torej, čas je, da se konkretno in odprto lotimo najbolj učinkovitih strategij, ki bodo omogočile ponovno rast in zaposlovanje. Državljani in državljanke Evrope to zahtevajo od nas. E, in italijansko predsedstvo želi prispevati konkretno tudi k delovanju Evropskega parlamenta in komisije v naslednjih petih letih. Eh, strategija za rast, ki jo predlagamo, temelji na treh stebrih. Večja integracija, eh, strukturne reforme in Eh, naložbe za rast in sredstva za rast. Povezovanje, integracija je bila vedno najpomembnejša usmeritev za zagotovitev rasti. Potrebujemo bolj povezan notranji trg. Zato je treba revidirati strategijo 2020 in to je enkratna priložnost, da gospodarsko politiko povežemo na evropski ravni, kar zadeva naložbe in eh, strukturne reforme. Strategija 2020 eh, mora predvsem temeljiti na glavnih dejavnikih rasti in sicer krepitev notranjega trga. Razen tega je treba tudi povezati, eh, eh, bolj povezati. Eh, cilje in instrumente, ki so predvideni v okviru eh, strategije 2020. Torej gre za večje investicije v človeške vire in treba je predvsem investirati v realno gospodarstvo, naprimer v infrastrukturo in tudi v mala in srednje velika podjetja. Drugi stebr, ki je zelo tesno povezan s prvim, so strukturne reforme. Strukturne reforme so Eh, glavno vodilo rasti. Eh, te reforme pa je treba zastaviti široko v državah članicah in morajo biti tudi usklajene v vseh državah članicah. Uspeh bo odvisen od skupnega napora. Če je res, da vsaka država mora utemeljiti svojo reformo na pos nacionalnih posebnostih, pa je vendarle so potrebni tudi skupni ukrepi, ki bodo um, koristili vsem državam članicam. Da bi izvedli te reforme, pa je treba uh, povečati tudi uh, učinkovitost spodbud. Torej, reforme pomenijo seveda bistvene stroške, tudi socialne stroške, ki se hitro kažejo, medtem ko so koristi na področju rasti in zaposlovanja bolj dolgoročnega. Uh, pomina. Torej, zato eh, je treba eh, storiti vse, da bo lažje izvestiti strukturne reforme. Ne gre za to, da spremenimo pravila, temveč da jih. Eh, uporabimo na najboljši način, predvsem dolgoročno. V zadnjih letih smo sprejeli številne take ukrepe. Treba je bolje usklajevati eh, nacionalne ekonomske politike, tako da bo eh, ta učinkovitejša in tako da bomo lahko tudi eh, pozitivne eh, posledice reform v posameznih državah izkoristili povsod. Tretja, tretji stebr strategije je financiranje rasti in javnih in zasebnih investicij kajti padec teh je, letih je eh, dramatičen v Evropi in tudi drugi, drugod. Če eh, želimo to izboljšati, moramo spremeniti to tendenco in sicer s pobudami, ki eh, bodo omogočile investicije določbe, ki jih imamo v Evropi, stan, standardi, ki jih imamo, morajo biti predvsem um, biti takšni, da so lahko izvedljivi um, treba je izkoristiti evropske, stra, uh, evropske sklade, pa tudi druge sklade. Torej, eh, ta denar se izkorišča samo deloma. Treba je storiti veliko več, eh, tako da bomo vse vire izkoristili s tem, da bomo pripravili ustrezne projekte. Povezovanje trgov, strukturna reforma, financiranje rasti in investicij, to so tri razsežnosti, Eh, ki se krepijo eh, med seboj. In to je tudi v skladu z agendo ECOFIN-a v zadnjih letih in naše predsedstvo želi to nadaljevati. V tem kontekstu je napredovanje pri bančni uniji nadaljn tak eh, dejavnik, ki je pomemben za krepitev. Torej želimo predvsem vzpostaviti skupni mehanizem nadzora, ki ga želimo um, izvajati skupaj z um, inštitucijami, ki so pristojne za nadzor bank in tudi na osnovi obremenitvenih stres, eh, testov. Torej, gre eh, predvsem za dolgoročno financiranje evropske ekonomije, kar bo omogoč, bodo omogočile zdrave banke. Želim povedati, da bom v sodelovanju s komisijo 6. Eh, novembra eh, gostil konferenco v Bruslju in bil bi zelo uh, vesel, če bi se udeležili te konference, tudi člani tega odbora, kar zadeva uh, ukrepe, ki jih je komisija že predlagala. Želim uh, opozoriti predvsem na temo strukturnih reform bank. To bomo nadaljevali na konstruktiv način, tako da bomo prišli do političnega dogovora v teku naslednjega leta v času predsedstva želimo nadaljevati delo tudi pri ostalih dosjejih na finančnem področju, kar smo podedovali od prejšnjih predsedstv, tako da bi dosegli politični dogovor v svetu in tudi v parlamentu v okviru trialoga. Med temi temami eh, želim opozoriti predvsem na eh, Evropski sklad za dolgoročno financiranje, pod tim eh, finančne storitve, uredba. Mikrofon, mikrofon. Če žal ne slišijo. Torej, potem eh, tudi ustrezni ukrepi, kar zadeva eh, sklade eh, denarnega trga. Ravno tako pomembna so eh, finan, eh, davčna vprašanja. Tu želimo predvsem zmanjšati um, bremena za davkoplačevalce in tudi uh, davčne organe. Želimo imeti bolj stabilen okvir za delovanje MSP-jev in želimo se seveda zoprstaviti davčnim utajam na mednarodni ravni. Uh, velikega pomena, pri tem je predlog eh, za upravno sodelovanje na davčnem področju tako da bomo v zakonodaji EU imeli nov standard o avtomatskih izmenjavah eh, finančnih podatkov. E, torej, razen tega bomo opora, ob, um, se Eh, ukvarjali tudi z eh, selitvijo dobičkov v druga, v druga območja eh, sveta in o tako imenovani eroziji davčne osnove. Potem konsolidirana davčna osnova za obdavčitev podjetij, to bomo na vsak način še poglobili razpravo o tem. Italijansko predsedstvo bo aktivno se zauzemalo za okrepljeno sodelovanje eh, tudi eh, kar zadeva čezmejna plačila, tako da bomo dosegli eh, prvotno zastavljene cilje. Seveda je to zelo dolg seznam, predolg seznam, da bi v tej kratki predstavitvi omenil vse zakonodajne dosjeje, ki jih bomo obravnavali naprej, ampak Seveda bom tudi v razpravi, če bodo ustrezna vprašanja na to odgovoril. Gospod predsednik, gospe in gospodje, veliko čast mi bo z vami sodelovati in uh, se poslužiti vaših velikih izkušenj. Hvala za vašo pozornost. Grazie. Hvala, gospod predsednik. Anche naturalmente per l'invito hvala seveda tudi za povabilo na konferenco v novembru. Odbor se bo temu rade bolje odzval, temu povabilu. In hvala tudi za to, da ste takoj spregovorili o nekaterih zakonodajnih dosjejih in seveda eh, bomo pripravljeni eh, se ukvarjati s temi dosjeji takoj, ko bodo pripravljeni za eh, razpravo tudi v Evropskem parlamentu in tudi kar zadeva potem trialog. Sedaj pa uh, seznam govornikov, torej uh, najprej nekaj uh, vprašanj in sicer gospod kolega Kristos ILS e je na vrsti prvi, prosim. Persta, gire, Και ευχαριστώ τον Υπουργό για την παρουσίαση των θεμάτων. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Hvala lepa ministru za predstavitev. Ravno kar moj pristop bo zelo kratek, samo nekaj prioritet. Prihajam iz Grčije, države z večjimi finančnimi in ekonomskimi eh, težavami. Zanima me, eh, kakšne so gospodarski učinki eh, v Franciji in. Italiji, torej mi smo videli uspehe eh, v Nemčiji, imamo pa seveda tudi problematične države, kot tudi države, z katere prihaja, se pa trudimo. Pomembno je, da države z močno evropsko uh, tradicijo, ki predstavljajo pomembna gospodarstva, uh, eh, naprimer Italija, uh, in francija da zagotovijo pravzaprav zdravo ekonomsko podlago torej kakšni so obeti za francijo in italijo v končni fazi ne dosegata ciljev na področju gospodarske rasti in zaostajata za načrtom in za potrebnim sprejemanjem ukrepov in mi vidimo pravzaprav da tu ni nobenih eh, sprememb eh, se da je seveda obstaja javna razprava in eh, tu se zastavlja vprašanje, zakaj ne sprejemajo ustreznih eh, reform. Torej, kakšen je napredek implementacije in kaj lahko uh, storite za to, da zagotovite, da ti dve države, ki sta tako uh, strateško pomembni, zopet uh, prideta na pravo pot? Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Naj, uh, odgovorim eh, v dveh funkcijah. najprej kot predsednik ecofina želim izpostaviti eh, to kar sem tudi povedal v uvodnih besedah. trdno sem prepričan da vsaki državi članici evropske unije potrebujemo eh, neko reformno agendo seveda obstajajo določeni problemi specifični za posamezne države, te moramo upoštevati, vendar to ne eh, pomeni, da se ne bi morale potruditi vse države za dolgotrajni eh, razvoj, rast in ustvarjanje delovnih mest. Zaradi eh, krize sem če dalje bolj prepričan, da se Evropa eh, sooča predvsem z velikim problemom, eh, ki je obstajal že pred izbruhom krize, se pravi preniska rast, premajhno ustvarjanje delovnih mest in zaradi krize je prišlo seveda do velike škode, vendar tu obstajajo pravzaprav tudi že dolgotrajna strukturna vprašanja strukturni problemi. sedaj pa naj odgovorim kot eh, minister za finance v italiji. Ehm, tu seveda v tej funkciji lahko odgovorim na vaše vprašanje. Ehm, moram reči da se ne strinjam eh, Eh, z vašim očitkom, da naprimer pri Italiji ni nobenih prizadevanj, da bi izvedli eh, reforme. Italijanska vlada, katere član sem in ponosen sem na to je dejansko opredelila ključne reforme naprimer institucionalno reformo davčno reformo reformo na trgu dela reformo javne uprave in podobno vse te reforme pa tudi druge so potrebne eh, zato da se lotimo problema ki ste ga vi tudi imenovali se pravi nizka rast zelo nizka rast v primeru italije s katero se soočamo že dolgo časa. Treba je torej ponovno zagnati rast in treba je seveda tudi videti, kaj so strukturne ovire za rast. Nizka rast je tudi eh, problem eh, v državi z veliki, veliko zadolženostjo. In edini izhod je rast. Eh, pravzaprav tu nimamo nobenih bližnic naj dodam še nekaj, kar ste tudi vi omenili in s tem se tudi strinjam. Tu gre za dvojni izziv. Po eni strani mora jo parlamenti potrditi reforme, tu je treba zagotoviti konsens, treba jih je pa seveda tudi izvajati. E, torej, e, veliko se piše o sprejemanju zakonodaje in reform, ne pa o izvajanju in če ne bomo izvajali eh, reform, potem tudi državljani ne bodo imeli nobene eh, koristi od tega. Se pravi, pomembno je izvajanje. Hvala lepa sedaj za SND. Eh, koordinatorka za SND Eliza Ferreira. Beseda je vaša. Najlepša hvala, da ste prišli k nam. Želim vam veliko uspeha pri predsedovanju. Rada bi se povrnila na vaše tri točke. Močnejša integracija, strukturne reforme in investicije v rast in delovna mesta. Rada bi opozorila na to, da moramo pravzaprav tudi specifirati, kaj razumemo pod temi besedami. Govorili smo o strategiji za rast in delovna mesta, pa rasti prav nič ni. Govorili smo o strukturnih reformah, eh, praktično gledano pa gre samo za prilagajanje na trgu dela. Sprašujem torej, kako lahko izboljšamo gospodarsko učinkovitost zlasti na evroobmočju. Mislim, da imamo sedaj priložnost, kajti. Eh, imamo novo predsedstvo ki je nekako razsvetljeno in se želi lotiti bistva teh vprašanj vendar pa nikakor ne moremo dopustiti da bi hodili eh, po dosedanji poti kajti neravnovesja v evroobmočju in znotraj evrope postajajo eh, prevelika socialni vidiki preveč dramatični eh, smo na pragu deflacije in eh, imamo pravzaprav tudi velik problem z neizvajanjem in nespoštovanjem sprejetega. torej mi gledamo v italijo z velikim upanjem in pričakujemo nove predloge. Eh, kaj, eh, ali bomo po, eh, torej ublažili sistem prilagajanja, če vidimo, da učinki niso dobri v državah, ali govorimo o tem, da pri izračunu deficita ne upoštevamo nacionalnih prispevkov za projekte, ki jih podpira strukturni sklad, ali govorimo o tem, da eh, Eh, iz izračuna deficita eh, črtamo tudi investicije, ki so neposredno povezane s strategijo 2020 ali govorimo o nekih pravih investicijskih programih po celi Evropi, zato da eh, ne bomo govorili samo o, o, o ponudbi, temveč da bomo tudi ustvarili popraševanje. Po Eh, kaj eh, je pravzaprav eh, strukturna reforma ali govorimo tu o reformah trga dela finančnega sistema javne uprave prosim konkretizirajte svoje predloge zaradi tega ker smo tu želimo z vami razpravljati in tudi organizirati pravzaprav spremembo obravnave naših problemov hvala lepa za prijazne besede in številna vprašanja. žal seveda na eh, vaša vprašanja ne morem izčrpno odgovoriti v nekaj minutah. naj se osredotočim na nekaj stvari. najprej kaj imam v mislih pod eh, eh, agendo strukturnih reform. tu imam veliko načrtih. v nekaterih državah so pomembne seveda reforme trga dela. Naprimer v Italiji, v drugih državah bo to manj pomembno, pa tudi druge reforme so izredno pomembne. Naprimer javna uh, uprava, sodni sistem. Uh, te reforme so potrebne za to, da vse druge reforme delujejo. Kajti, če javna uprava ne deluje, če sodstvo uh, Eh, ne deluje dobro, če je prepočasno, eh, potem eh, prihaja do velikih težav. To so pokazale empirične raziskave. Omenili ste tudi nek drug stebr investicije. Seveda, mi potrebujemo tako reforme kot tudi večje investicije. Investicije predstavljajo pravzaprav kratkotrajno podporo na področju povpraševanja. Eh, seveda pa je tudi treba dolgoročno eh, izboljšati eh, zmogljivosti na področju proizvodnje potrebne so inovacije in mi moramo najti načine za to da podpiramo inovacije mi se osredotočamo na finančne ukrepe pri investicijah tako javne kot tudi zasebne in kot tudi povedano mi moramo tudi videti kakšne so interakcije med investicijami in strukturnimi reformami šele potem bomo pač videli kakšni so rezultati z veseljem bom pa to razpravo nadaljeval tudi pozneje hvala lepa sedaj za ekr profesor luke eh, hvala lepa gospod eh, minister da ste prišli in predstavili svoje eh, ideje rad bi se pridružil željam kolegov, ki želijo bolj konkretne informacije, naj najprej omenim, kakšne skrbi me bremenijo, naprimer glede spoštovanja pravil v Evropi. Eh, pri eh, eh, priporočilih za posamezne države smo namreč ugotovili, da mnogih priporočil ne uresničujejo zlasti ne v državah ki sodijo med problematične eh, države torej tam ne zadovoljivo izvajajo ta priporočila. poleg tega obstajajo trendi da bi omilili pravila na primer da se razširi definicija bdp ja da vključi nove komponente na primer izdatke za raziskave in razvoj druge Eh, izdatke da se na primer tudi upoštevajo eh, rezultati sive ekonomije in podobno. Na ta način želijo pač pravzaprav predstaviti deficite eh, kot manjše in eh, preko eh, partnerstev eh, javno zasebnih partnerstev želijo pravzaprav tudi zakriti določene stvari določene dejavnosti se prelagajo na zasebni sektor in tudi politika nizkih obresti spodbuja višje zadolževanje kot bi to bilo eh, smiselno se pravi spodbuja zadolževanje in makroekonomsko okolje v Evropi in po svetu je razlog za to, potem pa se zahteva fleksibilno uh, razlaganje pravil, se pravi, da investicij ne bi upoštevali pri deficitu in podobno. Mislim, da je nevarno, uh, da bi bilo nevarno, če bi sedaj začeli popuščati in uh, Eh, dovoljevati eh, take nove interpretacije. Torej, vi ste sami rekli, da moramo pravila uporabljati dolgoročno in moje vprašanje je, ali vi menite, da bi morali pravzaprav razveljaviti eh, kratkoročno eh, zavezujočo veljavo pravil v korist nekih dolgoročnih učinkov. Ali to pomeni, da želite fleksibilno interpretacijo obstoječih pravil? hvala lepa za vaša vprašanja ki so zelo bogata in eh, ker je pač eh, malo časa na voljo se želim osredotočiti na dve točki najprej želim jasno povedati da potrebujemo abs absolutno eh, preglednost statističnih eh, podatkov to je pomembno za načrtovanje ekonomije in izvajanje omenili ste tudi revizije eh, izračuna bdp ja eh, to je seveda del statističnih eh, kalkulacij in Eh, drugo pa je seveda kreativno računovodstvo eh, in mi se moramo bati kreativnega računovodstva tu je več razlogov eh, nevarno je če začnemo sumiti o kakovosti računovodstva mi moramo delati skupaj in mi moramo vzpostavljati zaupanje in eh, eh, vzpostavljanje zaupanja je ravno nasprotje od kreativnega računovodstva torej eh, še nekaj hvala da ste to izpostavili govoril sem o dolgotrajni perspektivi pri pravilih kaj sem imel v mislih torej če smo resni Eh, da moramo eh, imeti strukturne reforme potem moramo začeti pri samem dejstvu dejstvo je da potrebujemo čas za eh, to da začenjamo žeti učinke strukturnih reform in Če upoštevamo, da država potrebuje nekaj časa, ne eno leto, temveč dve leti, tri leta, zato da se pokažajo pokažejo učinki reform, da se vidi, ali je reforma eh, primerna, ali se primerno izvaja. To moramo torej upoštevati in to sem imel v mislih in zaradi tega tudi vabim nas vse za to, da uh, zelo resno jemljemo strukturne reforme in da izhajamo iz dokazov, ki jih imamo pred seboj. In uh, to sem imel v mislih in na tem področju želim veliko delati. Hvala lepa. Sedaj pa za Alde. Eh, kolega Sojer. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, gospod predsednik, torej želim vam veliko uspeha pri vašem delu. Kot glavni ekonomist pri OECD-ju ste tudi pravzaprav že povedali, da Eh, ne moremo imeti preveč konkurenčnosti. Eh, Naprimer, bilo je nekaj razprav o presežkih v zunanje trgovinski bilanci eh, Nemčije in podobno. In kakšne so torej vaše izkušnje iz OECD-ja? Vi ste tedaj dajali priporočila državam članicam OECD-ja in evro, o katerem se je toliko razpravljalo, ni ne eh, povod, ne rešitev za probleme. Odločilna tema je konkurenčnost in odločilnega pomena je konsolidacija državnih proračunov. Imel bi konkretna vprašanja, kar zadeva italijansko predsedovanje. Mi imamo nizke obresti, nizke obresti pa ne povečujejo uh, volumen kreditov, ki jih eh, banke dajejo podjetjem. Eh, MSP-ji pravijo, da je težko dobiti kredite v nekaterih delih Evropske unije znotraj evroobmočja in zunaj njega. Drugo konkretno vprašanje. Torej, Italija zahteva neko novo vlogo trojke. Evropski parlament je v zvezi s tem tudi dal neko poročilo. E, kot predsednik sveta, ali načrtujete novo oblikovanje trojke, novo vlogo e, trojke in e, če ja, kako, kakšna naj bi bila ta vloga? Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje. Najprej besedico o tem parodiju ortodoksu, da imamo nizke obrestne mere, pa se ne podeljujejo krediti. Bojim se, da e, Evropska unija in Evropsko e, območje še vedno trpita zaradi fragmentacije finančnih trgov, do katerih je pač e, do katerega je prišlo pred leti. Sedaj se to počasi odpravlja, vendar še vedno nimamo enotnega finančnega trga v Evropi, ki ne bi bil fragmentiral. E, torej, e, počasno oživljanje gospodarstva, e, okrevanje finančnih trgov, vse to seveda je potrebno in e, ukrepe za e, Eh, uvajanje bančne unije, bo, unije bodo tudi odpravili to fragmentacijo in prepričan sem, da bodo potem podjetja tudi lažje dobivala kredite, ko jih potrebujejo. Omenili ste trojko. Mi smo videli, da lahko Evropa vzpostavi krizni sistem v relativno kratkem času. E, in e, naši, naše izkušnje so pozitivne in mi smo videli pač, da e, države, ki so bile pod okriljem trojke, sedaj zopet, da se v njih spet zagotavlja rast, da se poslavljajo od nadzora in podobno. Torej, mi potrebujemo neko splošno uh, strukturo za preprečevanje kriz v Evropski uniji. To lahko še izboljšamo in sicer z institucionalnega vidika in tudi z eh, vidika oblikovanja ukrepov in instrumentov. Torej, prepričan sem, da. Uh, je možen nov dialog o obravnavanju kriz v prihodnosti o obravnavanju kriz s katerimi se je do sedaj eh, ukvarjala trojka se pravi eh, dosedanje krize morajo pravzaprav eh, nuditi nek nauk in neke izkušnje za prihodnost se pravi tu gre za načrtovanje za prihodnost in ne zgolj za ocenjevanje preteklosti. hvala lepa. sedaj za gue gospod papademoulis.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 Dejal je, da, da so politike strogega vrčevanja propadle in da moramo zdaj se zauzemati za rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Drugače bi bilo vse to zapravljanje časa, če bomo imeli pravila, ki se bodo, ustva, eh, ki se bodo sretočila le na vrčevanje in ne na ustvarjanje novih delovnih mest. Upam, da nam boste danes lahko razložili, kakšne spremembe so potrebne, kakšne reforme moramo začeti izvajati oziroma kaj predvideva italijansko predsedstvo na tem področju. Eh, vaše izjave danes zjutraj oziroma eh, gospod premijer Renci je podal visoko leteče izjave, ki pa morda niso osnovane. Vi pravite, da moramo izboljšati izvajanje obstoječih pravil. Jaz pravim, da moramo spremeniti pravila, tako da, se, eh, tako da me zanima, kaj načrtujete na tem področju in sicer v praktičnih pogledih kot finančni minister vaše vlade. Kakšne ukrepe, kakšne praktične ukrepe predvidevate, da boste uspeli doseči cilje, ki ste jih opredelili v okviru italijanskega predsedovanja in ki jih zdaj predstavljate Evropskemu parlamentu? Izven teh dvoran je dejstvo namreč, da se brezposelnost mladih povečuje opažamo nizke naložbe, opažamo recesijo. Veliko držav, vključno z vašo, ima visoko stopnjo dolga, ki ni vzdržna. Tako da vas prosim za odgovore in konkretne primere. To, kar je dejal Mateo Renci, je bila tole vaja v retoriki ali kaj več? lahko pričakujemo od vas kaj drugačnega, kakšne konkretne ukrepe? Well, all, Hvala. Naj najprej povem, da ne morem govoriti v imenu svojega šefa. Gotovo pa se strinjam z njegovimi dolgoročnimi zamislimi glede tega, da bodo rast in delovna mesta, nova delovna mesta v ospredju naše agende morda sam sicer napačno razumem njegove izjave, ampak dejal je, da je treba zamisli izvesti v praksi. Glede na svoje izkušnje in glede na eh, mojo oceno tega, zakaj rast v Evropi zaostaja, kot sem povedal že prej, gre za kombinacijo dveh negativnih dejavnikov. Krize seveda, ki je bila zelo huda in zelo razširjena poleg tega pa gre tudi za vedno nižji potencial rasti v Evropi, ki je pojav, ki se je začel že dolgo preden je izbruhnila kriza. Tako da moramo odpraviti ovire za rast. To poskušamo izvajati v številnih državah in gre za strukturno agendo v vseh državah, ne le v nekaterih, to moram povdariti. Zamislite si gospodarstvo, kjer imate tri vodilne sile. Prvič, več integracije, tako evropske kot tudi globalne integracije. Če si ogledate dokaze za rast v povojnem obdobju, boste neizpodbitno ugotovili, da več odpiranja vodi v več rasti. Drugič, ref, strukturne reforme, ki naslavljajo ovire za rast, zagotovijo gospodinstvom, zagotovijo državam, da izkoriščajo svoje priložnosti. Potem pa še naložbe, ki so gonilna sila, s katero gradimo nove zmogljivosti, pa tudi inovacije v gospodarstvu, ki so bistveni gonilniki eh, razvoja. To je agenda, to je program, ki ga je postavilo italijansko predsedstvo in ki ga sam podpiram. Hvala. The... Hvala za zelene, moli Scott Keto. Hvala. Naj vas najprej toplo pozdravim v našem odboru v imenu zelenih in hvala za to, da izražate svoje misli in jih delite z nami. Kot zeleni si želimo, da bi banke v Evropi delovale v imenu vseh in ne le v svojem interesu in v telesu svojih delničarjev. E, zanima me, kako bo z davkom na finančne transakcije. Ta bo namreč zagotavljal, da bo le malo e, sredstev iz tega se lahko investiralo v splošno dobro. Moje prvo vprašanje se tako glasi, ali lahko potrdite, da boste poskušali razširiti podporo za FTT za druge države, da bo to postala evropska pobuda v okviru svojega predsedovanja. Drugo vprašanje. V parlamentu obstaja široka podpora za mm, široko usmerjen FTT, ki vključuje vse izvedene finančne instrumente. In mi to razumemo, da to blokirata predvsem italijanska in francoska vlada. Zanima me, ali se boste vi zauzemali za odpravo teh blokad. <coughs> Hvala. Naj se najprej navežem na vašo zadnjo pripombo. Italijansko predsedstvo, to lahko potrdim, že dela da bi, na tem, da bi dosegli napredek in razširjeno sodelovanje, ki zdaj vključuje 11 držav napredujemo. Lahko, nekateri bi sicer dejali, da bi lahko dosegli večji napredek, vendar pa vprašanje, ki ga vi navajate, ni preprosto. Poskušamo se zediniti o načrtu, ki dovoljuje postopno uvajanje FTT-ja, torej davka na finančne transakcije. Govorite o obsegu kritja davka na finančne transakcije, na izvedene finančne instrumente, na katere naj bi morali imeti davek ali ne. O tem se strinjamo in na tej stopni sam verjamem, da ko bomo dosegli dogovor in ko se bo ta začel izvajati, bo to vzbudilo interes v drugih državah članicah, ki zaenkrat v tem še ne sodelujejo. Delo se nadaljuje, to lahko potrdim tako na tehnični ravni, kot tudi eh, med nami. In na prihodnih sejah Ekofina se bomo v ta vprašanja še bolj poglobili, seveda. Se lahko še enkrat odzovem, imam še nekaj časa. No, sem britanska poslanka, tako da me še posebej zanima dejstvo, da je britanska vlada nas, eh, pravno nasprotovala davko na finančne transakcije. Se boste o tem pogovarjali z britansko vlado in jih poskušali opogumiti, da na to gledajo kot na evropsko pobudo? Imel sem že vrsto pogovorov z britanskimi kolegi in seveda povsem spoštujem različne nacionalne interese. Različne države imajo različne interese, seveda. Se upravičujem, ker se ponavljam, morda vam to ne pomaga preveč, vendar kljub temu. To, kar je pomembno, je predvsem to, da dosežemo dogovor o skupnem, o enotnem mehanizmu ko dosežemo dogovor, ko se ta začne izvajati, si moramo gledati, kako se skupaj deluje v praksi. Tako da je moje stališče zelo pragmatično. Gre za eksperiment, ki bo prinesel koristi, ko se bo začel izvajati in ko bomo vsi lahko videli, kakšni bodo rezultati, jih bomo lahko preučili in bomo, eh, si bomo lahko ogledali, ali obstaja interes tudi v drugih državah članic, ali se interes poglablja. Tako da zaenkrat še ostajam odprt glede tega vprašanja, sem pa zavezan k temu, da dosežemo napredek pri tem vprašanju in upam, da bomo ob koncu semestra že lahko govorili o napredku v primerjavi s položajem, v katerem smo danes. Hvala, zdaj pa gospod Pali za EFDD. Eh, hvala, gospod predsednik, hvala, gospod minister Padvan. Želim postaviti naslednje vprašanje in sicer želimo si pojasniti nekaj pojasnil, kar zadeva eh, eh, stališče evropskih inštitucij v zvezi z eh, paktom za stabilnost in rast. Tu vlada določena zmeda. Komisar Katajnen govori o prenovi tega sporazuma in se zauzema za strogost pri financah, čeprav je to vodilo do krize v Evropi. Potem pa imamo Eh, gospoda ki ima drugačen, uh, drugačen pristop do tega. Komisarka Tajnen ima, mislim, da napačen pristop. Mogoče se on tega ni zavidal, ampak voljivci so ustrezno odgovorili na to. Torej, če uh, premijer Renzi se zauzima za fleksibilnost, vi pa ste med najbolj pomembnimi ministri, zagovarjate strogost. To ni enotno. Torej, mogoče bi nam to lahko pojasnili. In potem eh, gibanje pet mis, eh, petih zvest eh, je se je prav tako zauzil za to, da se izuzamejo izdatki za raziskave in razvoj iz bruto družbenega proizvoda. Hvala. Go, odgovoril bom v angliščini, če dovolite. Jun. Hvala za vprašanje. Naj še enkrat ponovim. Naj še enkrat ponovim stališče, ki sem ga že opredelil glede pravil. Med predstavitvijo sem govoril o svetu, ki, ogleduje, eh, ki preučuje fleksibilnost med različnimi pravili in to je izhodišče. Seveda sem prebral poročila v medijih o tem, kaj je gospod Katajnen povedal. Pravkar tudi berem zapisnik tega sestanka. Tam je bilo dejano, da pravil ni treba spreminjati, treba pa jih je izvajati in že v samih pravilih obstaja zadostna fleksibilnost. Naj vam navedem primer, kaj po mojem mnenju fleksibilnost v tem primeru je. Eno izmed pomembnih vprašanj za Evropsko unijo in evroobmočje je mehanizem nadzora. In skupni premislek o tem, kako nadaljevati in okrepiti fiskalno konsolidacijo, kar je po mojem mnenju osnova za okrepitev rasti in strukturne reforme. To moramo bolje razumeti in to ponavljam pred svojimi kolegi, tako tu v Evropski uniji kot doma. Veliko bolje kot v preteklosti moramo razumeti, kaj to pomeni v praksi. Strukturne reforme imajo učinek na makroekonomsko učinkovitost države, imajo učinek na proračun, na razvoj države, na eh, makroekonomsko politiko in proračun sosednjih držav. Tako da je treba pripraviti strukturne reforme, jih izvajati in vse to moramo upoštevati. Tu sam opažam koristno fleksibilnost. Moje mnenje je, da fleksibilnost že potrebujemo, vendar pa moramo premisliti, v katerih pre, primerjih. Pri strategiji za rast moramo uh, uporabljati fleksibilnost pri ukrepih, kako zmanjšati dolg strukturnimi reformami, ki spodbujajo rast. Ta pristop deluje v vrsti držav, tako v Evropi kot druge. In to potrjujejo številni dokazi. S tem se navizujem tudi na moje prejšnje delovne izkušnje. Vse to ponavljam pred svojimi kolegi, tu pred vami in doma v Italiji. Vsako reformo moramo preučiti, kakšen pomen ima za rast in delovna mesta. V nekaterih primerjih so reforme dobre in na srednji rok sicer proizvajajo koristi, vendar pa so na kratki rok eh, bolj negativne in to moramo razumeti. Tu je fleksibilnost, po mojem mnenju, zelo specifična in konkretna. Tako da se v takšnih primerjih kot člani Evropske unije učimo drug od drugega. Imamo vrsto primerov dobrih praks in tu se lahko učimo drug od drugega. Hvala. Zaključili smo s prvim krogom govorcev po političnih skupinah. In začnemo z drugim krogom, gospod Salva za ELS. Eh, e uh, Hvala lepa, predsednik. Gospod minister, pozdravljeni. Veliko uspehov pri predsedovanju vam želim. Govorili ste pravkar o fleksibilnosti. obstaja veliko uh, nas, nasprotujočih si mnen in veliko razprav, ki smo, jih, ki smo jim bili priča v, v preteklih tednih. Številne države so vzpostavile program, programe reform, so izvajale fiskalno konsolidacijo. Naprimer, Španija je v treh letih dosegla cilj glede zmanjšanja primankljaja. Tako da me zanima, ali se je kaj spremenilo v primerjavi s zadnjimi nekaj leti. Govorili ste tudi o rasti, kar je seveda pomembna tema. Pomemben dejavnik za rast so omenjene reforme, vendar pri reformah traja nekaj časa, preden prinesejo rezultate. Uh, na kratki rok moramo, po mojem mnenju, vložiti več truda, da bomo dosegli gospodarsko rast. Tako da me zanima, kaj italijansko predsedstvo skriva v rokavu glede tega. Naprimer, skladi so sredotočeni na večje infrastrukturne projekte, da bi dosegli rast, ampak v, v naših državah, naprimer pri vas v Italiji in pri nas v Španiji, moramo ustvariti sistem, ki bo ponovno konsolidiral rast. Tako da me zanima, kako, mi, kako nameravate uskladiti eh, te nasprotujoče pole. In potem MSP-je, kakšne načrte imate za MSP-je. In še za konec, glede poročila, za katerega sem poročevalec. ali bo italijansko predsedstvo si zadalo za prednostno nalogo, da zaključi z omenjenimi poročili. Španija, naprimer, že izvaja vse naloge in je pravzaprav eh, hitreje izvaja eh, cilje pri eh, menjalnih tečajih in pri zgornjih mejah za menjalne tečaje. Tako da me zanima, kaj nameravate v zvezi s temi dvemi poročili o eh, menjalnih tečajih tekom vašega predsedovanja. Hvala. Hvala. Upam, da bom lahko odgovoril na vsa vaša vprašanja. Morda sem sicer kaj preslišal, upam pa, da ne. Najprej splošno vprašanje. Kaj lahko storimo na kratki rok? Eh, moram povedati, da moramo eh, hitreje začeti izvajati reforme in tako bomo tudi hitreje prišli do rezultatov. Naj vas opomnim, monetarna politika v Evropski uniji in monetarna politika v območju, kjer evra ni, je prilagodljiva. Eh, Evropska centralna banka je dejala, da želi še okrepiti monetarno politiko tudi z upeljavo nekonvencionalnih ukrepov, kar je zelo pomembno. Drugič. Ukrepi, ki lahko spodbudijo naložbe, in eh, bodo spodbudili kratkoročno popraševanje, moram žal povedati, da v zadnjem času opažamo slabše popraševanje po vsej Evropski uniji, v evroobmočju, pa tudi na drugih delih sveta. Kar pomeni, da se tudi svetovno popraševanje niža. Seveda se bo to lahko obrnilo tudi v drugo smer, ko gre za poprašanje in ponudbo na kratki rok. Sprašujete tudi, kaj želimo zagotoviti glede podpore MSP. Naj vam opredelim dve širši zamisli, žal nimam časa, da bi spregovoril še bolj podrobno. Prvič, pomembno je, da imajo MSP dostop do nebančnih posojil v Evropi se lahko pravi veliko dela na tem področju, še posebej v nekaterih državah, da se pospeši in olajša eh, nebančna posojila MSP-jem in tudi drugim podjetjem, naprimer, da se dolgoročnim investitorjem omogoči, da vstopijo na bančni trg in eh, s tem se zagotovi tudi za regulativne spremembe. Naprimer, pred kratkim smo v Italiji upeljali, ampak sam menim, da se to lahko porabi tudi v drugih državah. hkrati pa moramo tudi poskušati ponoviti ukrepe, ki jih je upeljala eh, Evropska centralna banka. Torej, da se olajša MSP-jem, da bolj učinkovito dostopajo do posojil, tako da se zagotovi ukrepe za m, mm, olajšanje dostopanja do posojil za MSP-je. In še zadnje vprašanje. uredba o bančnih pristojbinah. Tem, na, na tem že delamo in zagotavljam vam, da bomo poskušali doseči toliko napredka med našim predsedovanjem, koliko se bo le dalo. Hvala. Zdaj skupina SND Renato Soru. Hvala, gospod predsednik. Postavil bom vprašanje v italijanščini. Torej, všeč mi je bil vaš nastop. Bili ste zelo jasni in nekaj točk smo tako bolje razumeli. Rekli ste, da so v Evropi, da je Evropa stopnja brezposelnosti nespremljiva in to spodkopava evropski projekt. In rekli ste, da je rast pogoj za finančno stabilnost in tudi za finančno vzdržnost. Ko ste govorili o treh stebrih ki naj zagotavljajo rast. In s tem se tudi strinjam, pa se mi zdi, da manjka neka duša, neka sila, neka moč, na katero je opozoril tudi gospod Renci eh, v svojem nastopu v parlamentu. Mislim, da manjka malo ta san, sen, da bi nekaj spremenili. Nočem, da bi bilo vidno več trpljenja zaradi spoštovanja pravil. Torej, če se izkažejo pravila kot prestroga, potem jih je treba spremeniti ali pa je treba podaljšati obdobje izvajanja teh pravil. Mislim, da se soočamo z vedno težavnejšo situacijo predvsem tudi kar zadeva evropsko povezovanje. Med točkami, ki ste jih omenili, je predvsem pomen reform, ampak reforme lahko privedejo tudi do eh, negativnih posledic za državljane. Torej, govorili ste potem o spodbudah za reforme in eh, o tem, da morajo reforme imeti neko korist za vso Evropo. Kar zadeva evropski semester, bi si pričakoval od italijanskega predsedstva, da bi bilo bolj aktivno, tako kot je tudi Evropski svet to povedal, tako da bi lahko vključili ne samo ekonomske dejavnike, temveč tudi dejavnike, ki eh, se nanašajo na brezposelnost in na socialne zadeve. Pa še nekaj, kar mi je zelo pri srcu. Mladi in izobraževanje. Eh, mislim, da ne moremo. Eh, torej, da na vsak način potrebujemo tudi napredek pri izobraževanju za premagovanje brezposelnosti mladih. Eh, razen tega ne smemo prelagati eh, dolgov samo na naslednjo generacijo, kajti s tem ne smemo pa vziti, jemati sredstev izobraževanju, kajti mislim, da je to neke vrste harakiri. In znak v tej smeri bi Evropa lahko dala tudi takoj. Se je spondeval in inglese. Hvala, odgovoril bom v angliščini. Difference between Najprej uh, o tem, kakšna je razlika med gospodom Merencem in finančnim ministrom, o tem ne bom zapravljal besed. Lahko pa povem, da je program gospoda Rencija močno osredotočen na izvajanje strukturnih reform. Zadnji rezultati na volitvah eh, se zdi nagrajujejo ta program. Morda sicer eh, napačno tolmačim rezultate, vendar pa sem sam to razbral iz njih in tako tudi razumem ukrepanje vlade na dnevni ravni. Tako da sam ne opažam nasproti na tem področju. Eh, mislim, da je to prava pot naprej. Zadnja točka, pri tem pa se strinjam z vami, je zelo pomembna. Tragedija, s katero se soočamo, ni le nenehna brezposelnost, ki je precej visoka, temveč še bolj obsežna brezposelnost mladih. In strinjam se z vami, treba je narediti veliko, veliko več. Moramo sprejemati odločitve, moramo usmerjati sredstva, ki so nam na voljo in tako okrepiti in odpravljati brezposelnost mladih. Pobuda za zaposlovanje mladih je ena izmed njih. Podpirati moramo tudi izobraževanje in spretnosti. Kot minister italijanske vlade se dobro zavedam, da moja država zaostaja, ko gre za pridobivanje izobrazbe. To je tragedija tako za sedanjost kot za prihodnost. Žal pa so tu proračunske omejitve. Proračunske omejitve obstajajo zato, da zagotovijo, da je vse, kar storite, eh, vzdržno na, na dolgi rok. Moramo sprejemati tudi težke odločitve. Seveda je treba podpirati zaposlovanje mladih, eh, izobrazba in pridobivanje spretnosti je na vrhu, eh, samem vrhu našega programa, ampak z vsem tem se gotovo še moramo spopasti. for the EPP za ELS. Ko Liga Nidarmer. Thank you very much. Hvala. Torej, zelo cenim vaše profesionalne odgovore na vprašanja. Imam dve kratki vprašanje. Prvo vprašanje se nanaša na priporočila za posamezno državo. Naprimer, pri moji državi lahko rečem, da je kakovost priporočila zelo visoka, vendar spoštovanje strani vlade nizko. Ali imate kakšno idejo, kako bi predsedstvo lahko stimuliralo večjo odzivnost vlad na ta priporočila? Potem bila je razprava o možnostih um, spremembe pakta za stabilnost in rast dvojčka in šestorčka. Kakšno je torej, kakšno je vaše mnenje glede spreminjanja teh pravil in ali ne menite, da bi to spet lahko privedlo do večje fragmentacije pri, evropsk, pri obveznicah evropskih držav? Hvala za vaša vprašanja. Vaši vprašanji. Razumem da je to bila bolj splošna pripomba, torej kako izboljšati izvajanje političnih ukrepov. Po mojem je stvar zelo enostavna. Evropa je pred kratkim uvedla bistvene pomembne spremembe pri strukturi gospodarskega upravljanja. Dvojček, šestorček. In eh, podrobne ureditve tega. Torej mislim, da moramo zagotoviti splošno celovito politično oceno, ki eh, kombinira eh, finančno stabilnost s strukturnimi reformami. In učimo se, kako ocenjevati to, kar se izvaja na ravni držav članic v zvezi s priporočili za posamezno državo in kar se dogaja na evropski ravni. Mislim, da imamo dvojno agendo in to je agenda, kjer se vsi učimo. Ambicija italijanskega predsedstva je, da sprožimo razpravo o tem, kako oceniti dve točki. Prvič, izvajanje reform na nacionalni ravni. In tu eh, že začenjamo videti določen odziv. Imamo že določene eh, eh, ugotovitve uh, uh, uh, uh, glede intenzivnosti izvajanja teh priporočil Seveda pa bi lahko e, storili še veliko več pri izvajanju v posameznih državah. To ni tako enostavno. In mislim, da bi morali predvsem se poslužiti medsebojnih pregledov torej, in da uporabimo najboljše prakse pri ocenjevanju izvajanja. Potem druga stvar, ki ste omenili in sicer upravičeno, do. Uh, torej kar zadeva nadzor in izvajanje reform in če bi pri tem storili korak nazaj ali bi to spet vodilo v razdrobitev fragmentacijo. To je pomembna točka. Videli smo, da je fragmentacija eh, bila eh, zelo neugodna rezultat krize. Mogoče bo se ta fragmentacija še povečala, ne zato, ker smo v krizi, ampak zato, ker EU uh, eh, um, stopa v obdobje z zelo nizko rastjo in samo nekatere države so v stanju ustvarjati dovolj veliko rast in dovolj delovnih mest. In to je realna nevarnost in zato potrebujemo spodbude na tem področju in predsedstvo se bo seveda trudilo za reševanje teh zadev. način eh, ocenjevanja priporočil za posamezno državo je možno izboljšati, to sem že rekel. Vendar treba je upoštevati naslednje. To, kar dela neka država, ni samo izvajanje določenih ukrepov, temveč gre za strategijo. Torej, nacionalne strategije morajo uvajati pravilne ukrepe in in ti ukrepi morajo biti v odnosu med seboj, tako da se podpirajo. Torej, če imate, če izvajate reformo javne uprave, naj to pomaga tudi pri izvajanju drugih reform. Treba je bolje razumeti ta svižen ukrepov program. Lahko storimo veliko ena točka, o kateri se je začelo govoriti šele pred kratkim, je, kaj lahko storimo pri eh, izkoriščanju eh, eh, dobrih izkušenj drugih držav. Torej, če je neka država eh, sposobna rasti, ustvarjati, ustvarjati delovna mesta, potem od To koristi tudi sosednjim državam in to je treba upoštevati pri ocenjevanju in presoju, presoji izvajanja reform v državah članicah. Torej, ne samo, da si ogledamo posamezno državo, temveč da imamo bolj v eh, vidiku evropsko perspektivo. Tako, da bomo videli, kako poteka interakcija med eh, državami članicami in kako dobro lahko izkoristimo pozitivne posledice ukrepa v določenih državah. Udo Bolman. Hvala, gospod minister Paduan. Želim se navezati na to, kar ste povedali na zadnje. Od 2007-2008 dalje smo tu v parlamentu slišali strani komisije in sveta veliko besed o zelo različnih zadevah. In zelo pogosto smo imeli vtis, da za tem ni nobene strategije to je samo neko eh, eh, tako reševanje korak za korakom. Evropska centralna banka je sprejela pomembne ukrepe, čeprav so se odgovorni politiki eh, branili razviti strategijo, da bi evroobmočje spet lahko izkoristilo svoj ekonomski potencial. Ste prvi po daljšem času, ki govori o medsebojnih odvisnostih eh, evropskih nacionalnih ekonomij. In to nas podbuja. Če govorite o vzajemni odgovornosti evropskih nacionalnih ekonomij, potem smo tu na področju evropske makroekonomske strategije, ki jo potrebujemo. Moje vprašanje se glasi, ali imate kakšno idejo glede metodologije. Govorili ste o reformi EU eh, e 2020, omenili ste, kakšne okvirne možnosti imamo na evropski ravni začetek je bila Lizbonska strategija, ki pa se je nikoli ni trajnostno prakticiralo. Kakšna je vaša ideja za boljšo metodologijo? evropske gospodarske politike, tako da bi vzajemno odvisnost eh, spremenili v strateško prednost. Hvala za to vprašanje, ki je seveda velik izziv. Lahko podam samo nekaj primerov. Prvič, eh, dovolite, da se vrnem na vprašanje interakcije med strukturnimi reformami in makroekonomskimi reformami. So že primiri na svetu, ki eh, eh, omogočajo lažje razumevanje eh, te interakcije med strukturnimi reformami in makroekonomsko politiko. Najbolj jasen primir za to je, eh, so ukrepi G20, kjer se kombinirajo različne nacionalne ekonomske strukture. Eh, prav gotovo to poznate. Torej gre za močno trajnostno rast. Eh, in sicer se postavlja vprašanje, kako eh, zasnovati strategije rasti za posamezne države ki bodo povsod eh, vodile do rasti in ustvarjanja delovnih mest. In to je možno, to je možno zasnovati na tehnični ravni in na politični ravni se morajo države zavezati, da bodo to izvajale. Torej so poti, ki vodijo, vodijo do tega. In to je izvedljivo tudi tehnično, kajti učimo se ocenjevati tudi eh, učinek reform, ne samo reform trga dela, temveč tudi drugih. Lahko ver, verjamemo številkam ali ne, ampak številke imamo. Torej, bolje, Eh, se učimo oblikovati integrativne, kolaborativne politike. V Evropi nam to na vsak način lahko uspe. Govorili ste tudi o EU, EU strategiji EU 2020. Strategija 2020 in komisija že Eh, pripravlja oceno eh, umestnega pregleda. Torej, mislim, da moramo bolje izkoristiti glavne ideje in eh, želim opozoriti predvsem na naslednje. Mislim, da moramo bolje razumeti odnos med širšimi cilji, rast, zaposlovanje, okolje in instrumenti strinjamo se glede eh, tega, kaj želimo doseči, ampak ne vemo, kako priti do tja. In to mogoče spet zveni kot tehnični problem, pa ni. Gre za politično zavezanost uporabiti primerne instrumente. Tu bi zdaj morali, morali iti v bolj specifično razpravo, ampak želim najprej bolj nasplošno odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala. Sedaj pa za ELS, kolega Maletič. Kolegica Maletič. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod minister Paduan, za ta pogovor z vami danes. Želim vas eh, vprašati Eh, nekaj o pametni davčni konsolidaciji, fiskalni konsolidaciji. Določbe so razmeroma jasne, torej ne eh, povečati davkov, ki povečujejo stroške dela, ne eh, zmanjšati investicij v infrastrukturo, v znanost, v raziskovanje treba je povečati eh, črpanje eh, evropskih skladov. To naj bi spodbudilo gospodarsko rast, ampak eh, v številnih državah vidimo, da krajšajo predvsem pri teh stroških, da bi izpolnili cilje v zvezi s primankljaji. Kako boste spodbudili države k pametni fiskalni konsolidaciji, ne samo finan, fiskalne konsolidacije za izpolnitev uh, ciljev v zvezi s primankljaji. Hvala za to stimulativno vprašanje. Pravilno ste opozorili na davke in tudi na uh, izdatke in tudi na krajšanje teh izdatkov v času fiskalne konsolidacije. Davki, in to ste povedali, Eh, torej pri, pri davkih je možna neka davčna neutralnost pri, spremin, pri premeščanju teh davkov. In sicer treba je eh, razbremeniti področja, ki ustvarjajo delovna mesta od prevelikih eh, davkov. To je možno storiti. In po moje, to ni samo eh, davčni ukrep, temveč tudi strukturni ukrep. In verjetno veste, da je Evroskupina pred kratkim, da nekaj časa že gleda na to, kako se v državah članicah izvaja zmanjšanje obdavčitve dela. Uh, Eh, s tem smo zdaj začeli, ampak eh, to je zelo pomembno, kajti gre ravno za povezavo med strukturnimi in proračunski ukrepi v makroekonomskem okolju in po tej poti moramo iti. Potem pri izdatkih ste opozorili na zelo bolečo točko in pomembno točko in sicer, če je, eh, obstaja velik pritisk za države, da konsolidirajo javne finance, In če obstaja ta pritisk, da je to treba storiti zelo hitro, potem se včasih krajša eh, tam na tistih področjih, ki bi eh, jih morali zaščititi. Kako to rešiti? Seveda moramo biti specifični, ampak lahko pa podam tudi neko splošno pripombo. In sicer veliko je odvisno od časovnega profila, v okviru katerega se izvaja ta eh, davčna konsolidacija, fiskalna konsolidacija. Treba je vedeti predvsem, eh, kakšne so posledice eh, srednje in dolgoročnih rizov na področju izobraževanja. To bo imelo negativne posledice za zaposlovanje in rast, zato imamo dokaze. Torej, treba je ponderirati. Eh, kratkoročne učinke rizov z dolgoročnimi stroški. In to je element, eh, ki bi eh, si zaslužil večjo pozornost. V, drž v mnoge države so morale zelo hitro izvesti ukrepe za fiskalno konsolidacijo zaradi pritiska trgov države, člani, države morajo prepričiti, da pridejo v situacijo, eh, kjer eh, trg na nje izvaja pritisk. In to vedno sproti je treba ocenjevati fiskalno stabilnost. Če ste v stanju zmanjšati stroške in izdatke, potem je to treba storiti eh, ne v času, ko vas prisili trg v to. Torej, moramo imeti neko dolgoročno obzorje pri vsem tem in predvsem treba je zagotoviti zdržno eh, finančno situacijo, eh, tako da ne bomo tako izpostavljeni eh, eh, trgom. Gospod Doc, hvala, hvala, da ste prišli danes sem. Torej, gre za stanovanja. Eh, in stanovanske stroške. E, priporočile za posamezno državo govorijo tudi o tem. Tudi to je povezano s strukturnimi reformami. Tudi v zvezi s tem, kar ste povedali e, na začetku. Torej, e, to lahko vozi, vodi do ne učinkovitega lokacije sredstev, torej organizacija Um, stanovanskega sektorja v državah članicah. Vendar to je omenjeno samo v nekaterih eh, priporočilih za posamezno državo. In po moje na zelo neenak način imam dve vprašanji. Torej gre za eh, družbeno oziroma socialno, eh, socialna stanovanja in drugič obdavčitev eh, eh, nepremečnin. Eh, Torej, kako je možno zagotoviti socialne najemnine, socialna stanovanja? In v to naj bi predvsem pri tem je treba seveda upoštevati predvsem eh, prihodke eh, gospodinstv. Eh, če je pomankanje sredstev, moramo imeti seveda ciljno usmirjene ukrepe. Vendar lahko bi govorili seveda tudi o tem, da bi povečali subvencije, transferje. Torej, socjalna stanovanja eh, in investicije v socialna stanovanja lahko vodijo tudi do učinkovitosti in trajnostne rasti, po mojem mnenju. Potem eh, obdavčitev um, nepremičnin. Um, Torej, spremembe pri obdavčitvi v združenem kraljestvu so izvedli ustrezno davčno reformo, da bi prepričili izkrivljenost eh, na nepremičninskem trgu. Eh, nekateri eh, v združenem kraljestvu zahtevajo zelo visoke davke na nepremičnine, ki so velike vrednosti, drugi se temu opirajo. Eh, predvsem eh, investitorji se temu upirajo. Zato moje vprašanje, kakšno podporo lahko damo vladam pri oblikovanju obdavčitve, tako da bi eh, ti davki bili nekako bolj pr produktivni. Eh, pri čemer je seveda jasno, da na tem področju so nekateri dobičkari, drugi izgubarji. Hvala za to zelo bogato in zanimivo vprašanje. Prvič, eh, popolnoma se strinjam s tem, da gre pri eh, stanovanskem vprašanju za večdimenzionalno vprašanje, torej gre za mobilnost delovne sile, socialnimi vprašanji, finančnimi investicijami z oblikovanjem um, balonov in tako naprej. Kar zadeva dve specifični vprašanji, pa naslednje. Hm, lahko odgovorim samo zelo nasplošno. Mislim, da je pravilno, da. Torej, mislim, da področje stanovanskega sektorja ni nekaj obrobnega. To je pomembno vprašanje. Eh, želim se navizati tudi na prejšnja, prejšnji odgovor. Če to gledamo, to je treba je eh, videti sredje, srednjeročno, ne kratkoročno in ne se preveč izpostavljati pritisku trga. Vendar eh, obdavčitev na tem področju seveda ima dvojne posledice. Prvič, kako stimulirati preskrbo s temi stanovanji. Torej, eh, tu ne gre samo za gradnjo stanovanj, temveč tudi za obdavčitev zemlišč in tako naprej in tudi uvedbo eh, sistema ustrezne uporablja zemljišč, ampak to je seveda odvisno tudi od posameznih držav. In potem stvar, o kateri sem že prej govoril, Eh, torej, eh, kako obdavč, obdavčiti stanovanja. Če, eh, torej, nekateri pravijo, da je bolje, če obdavčiš premoženje in ne dela. Ampak tu je seveda več komponent, ki jih je treba vključiti v tako splošno strategijo. Žal mi je, če sem preveč splošen. Ampak treba je upoštevati različne zadeve in v postopku izdajanja priporočil za posamezno državo bi temu področju morali mogoče eh, posvetiti večjo pozornost. Elizabeta Gardiniza, ELS. Bom zelo kratka. Moj komentar je malo bolj tako boleč. Vi ste. Eh, ostajate zelo splošni ker je evropski semester se začel 1. julija, sem si pričakovala kaj bolj konkretnega. Mi smo danes prišli sem in smo tudi prebrali današnji, eh, današnje časopise, da, kjer piše, da, v, da Nemčija tudi prihaja v stagnacijo. Se pravi, da je politika eh, strogega barčevanja eh, kratkovidna politika. Eh, danes so mnoge države Evrope v krizi. Eh, evro je močan, Rusija je tudi v krizi in z tem močnim evrom nismo zelo konkurenčni, zato se stvar ni izboljšala. Izvoz upada eh, na globalni ravni, tudi ZDA in Kitajska nekako zavirata. Mi si pričakujemo nekaj močnejšega nekaj, kar bi državljanom dalo možnost, da bi res videli nek dosegljiv cilj. Če upravičeno pravite in govorite o tej vzajemni odvisnosti nacionalnih ekonomij, če si ogledamo Italijo, in tu sedaj naslavljam italijanskega ministra. Če vidimo namen eh, italijanske vlade in program eh, vlade, kar zadeva izdatke, potem nas zelo skrbi, da bomo uh, imeli rebalans proračuna jeseni, zato ker za te reforme ni uh, denarja. Torej, kako spraviti ured italijanski proračun, proračun? In tudi to, kar pravi nemška Bundesbank. Uh, torej, uh, vi ste rekli, kako naj bi eh, ravnali, ampak mi moramo vedeti, eh, kaj je treba storiti. Meni se zdi, da eh, nekako eh, nismo dovzetni za realnost in to so nam eh, pri volitvah tudi povedali voljivci. Hvala za to vprašanje. Dve Eh, dva odgovora. Kot predsednik ECOFIN-a lahko samo potrdim, kar ste rekli. Makroekonomska slika eh, je zaskrbljujoča. Nemčija je najbolj hitro rastoča država kljub krizi in da se stvar zatikajo tudi tam, je to seveda alarm. Se pravi, da je um, ta šipka, šibek gospodarski razvoj ni kaj, kar, kar traja. Seveda, nacionalne vlade morajo sprejeti ukrepe ECOFIN pri pripravi okvir za boljše razumevanje komplementarnosti. In pričakujem si, da bomo jeseni govorili o ukrepih. um, in sedaj kot italijanski minister za finance. Torej, kaj bi lahko storili, da sem zelo jasen. E, Italija je Italija z nizko rastjo in visoko zadolženostjo. Vse, kar lahko storimo, mora izhajati iz tega izhodišča in to je dejstvo že 15 do 20 let. Strategija vlade je predvideva dva elementa prvič program, program strukturnih reform e, s kratkoročnimi podpornimi ukrepi, nekateri ne poznajo specifike Italije, torej gre predvsem za e, podporo eh, gospodinstvom z nizkim in srednje velikim dohodkom, gre pa tudi za Eh, komercialne kredite podjetjem, torej olajšanje tega. Seveda je možno storiti tudi še več, ampak za zagotavljanje finančne stabilnosti je pomembno, da tako kratko kot tudi srednjeročno eh, izvajamo ukrepe, ki tudi ne povečujejo zadolževanja. Hvala. Pervanš Beres, sem di. Najlepša hvala, gospod. Eh, predsednik, gospod predsednik Ekofina. Hvala za vašo predstavitev. Sedaj delujete v času, kjer se v Evropske unije izvajajo pomembne reforme, naprimer šestrček, evropski semester in podobno. V času vašega mandata postaja vprašanje investicij obsesivno vprašanje. Seveda si moramo zastavljati to vprašanje, vendar v Evropskem parlamentu nas zanima naslednje. E, kako bomo preverjali, da vse države e, dejansko investirajo e, eh, za dosti in kako zagotavljamo, da bodo vse države dejansko delale v smislu strategije 2020? imamo pač eh, slogan, eh, ki nam je všeč eh, in govorimo o torej oživljanju Evropske unije. In če govorimo o tej strategiji 2020, govorimo prav o tem. Tu ne gre samo za strukturne reforme. Mi moramo investirati in sicer v vseh državah članicah, celo v tistih, ki izpolnjujejo vse potrebne proračunske zahteve. E, torej imamo investicijski načrt v višini 300 milijard, ki obsega javni in zasebni sektor, vendar bojimo se, da bo to ostala le pobožna želja. In bojim se, da, ne bom, da bomo pravzaprav uporabljali samo klasična eh, Eh, orodja ki smo jih pravzaprav eh, že eh, izkoristili do konca naprimer dejstvo je da si zastavljamo vprašanje ali ne bi morali imeti bolj inovativna investicijska sredstva v Evropski uniji dejstvo je, da teh sredstev nismo dovolj izkoriščali. In drugo vprašanje, ali to pomeni, da bon, moramo ponovno odpreti eh, razpravo o eh, mestu za investicije v izračunu deficita. Hvala lepa. Sure. Torej, strukturne reforme so ključnega pomena, ampak to ni edini element v seznamu ukrepov, ki ga predlagamo. E, tudi investicije so enako pomembne iz razlogov, ki si mi že omenil in sicer, ker so kratkoročnega pomena, ker so sredstvo za uvajanje inovacij v sistem. E, kaj, kako lahko povečamo investicije na ložbe? Finance so en ključni dejavnik, vendar ne edini. In pravilno ste rekli, da ne glede na izjave, kaj lahko pričakujemo pri ukrepih, mislim, da eh, je treba zagotoviti eh, javne naložbe in eh, zasebne naložbe. Ni mm, dovolj Um, zasebnih naložb, kajti eh, to obzorje za take investicije je pogosto predolgo. Zato mora predvsem javnost, država investirati več, tako v vire, naprimer EIB eh, govori o tem, pa tudi drugi. Um, torej lahko eh, se poslužimo tudi nacionalnih inštitucij za razvoj, vendar treba je povezati tudi um, financiranje evropskih projektov s kolektivnimi skupnimi evropskimi cilji. In to je navedeno tudi v eh, strategiji Evropa 2020. Torej, treba je bolje povezati cilje z instrumenti, to sem že rekel. Potem druga točka naložbe. Pogosto slišim, ali gre za Sredstva vire ali za projekte, kaj je pomembno? Oboje je pomembno. V nekaterih državah imate dobre projekte, vendar nimate sredstev, v drugih pa sredstva, ki niso izkoriščena, ker ni projektov. Torej, dobri projekti zahtevajo mobilizacijo tako javnega kot tudi zasebnega sektorja. E, javni sektor mora biti bolj. E, Eh, stimulativen, da bodo eh, izkoriščena ta sredstva. To je strukturni izziv, tako bi to imenoval, eh, da bi zagotovili izvedljivost projektov. In mogoče bomo potem ugotovili, da je več denarja na razpolago kot minimo. Druga stvar, odkje prihajajo zasebne naložbe? iz financiranja in povpraševanja. Vendar eh, kriza nas je naučila, da mnogo prihaja tudi iz ocene, iz dolgoročne ocene političnega okolja um, um, podjetij, torej kako podjetja ocenjujejo to dolgoročno uh, uh, perspektivo tudi v ZDA je to jasno. V Evropi moramo um, bolj eh, imeti večjo predvidljivost. Eh, in ko bodo eh, podjetja temu zaupala, bo tudi več denarja za projekte. Paduan. Hvala lepa. Gospod minister Paduan, premijer Renzi, ki je bil pred dvema mesecema tu v parlamentu, je eh, povedal, da je treba bolj konsolidirati eh, prizadevanja za eh, fiskalno obnovo v Evropske uniji. Torej, zahteval je tudi bolj fleksibilno uporabo pravil. Prosim, da to bolj razložite. Prosim, da poveste, kaj to pravzaprav pomeni. In naj povem tudi en primer, primer javnega dolga v Italiji. Ta javni dolg presega 130 odstotkov BDP-ja. V skladu s uh, fiskalnim paktom vse države, ki presegajo 60 odstotkov, eh, morajo pravzaprav to, eh, ta deficit zmanjšati v teku 20 let kako lahko Italija hkrati spoštuje ta pravila in uvaja fleksibilnost, ki pravzaprav odpravlja te eh, pogoje. Eh, kajti sedaj se zahteva, da se bede, eh, ta dolg zmanjšuje za tri odstotke, ta deficit zmanjša za tri odstotke na leto eh, in sicer v teku 20 let eh, bi se pač izvajala ta zahteva. Kako se to pravzaprav kombinira z fleksibilnostjo? Hvala lepa. Mislim, da bom moral ponovno eh, govoriti kot minister za finance iz Italije. Najprej nekaj splošnega ko sem omenil dejstvo, da je fleksibilnost že na voljo, eh, sem imel v mislih dve področji. Najprej strukturne reforme eh, in eh, oceno pogojev v državi in drugič vloga posebnih okoliščin pri ocenjevanju pogojev v posamezni državi. In strukturne reforme torej zahtevajo kar nekaj časa za to, da se razvijajo, da vidimo, kakšne so koristi. In ko je makroekonomsko okolje neugodno zaradi uh, uh, nizke rasti, je seveda pač ta uh, uh, učinek dinamike zelo ogrožen. Uh, torej, uh, v moji državi je nizka rast visoka zadolženost. odkod ta nizka rast? moj odgovor je Eh, to je zaradi strukturnih ovir za rast, ki so se nabrale v zadnjih dveh desetletjih. Če si ogledamo makroekonomske številke za državo, kot je moja, vidimo, da je eh, rasti bilo malo, da se je produktivnost zmanjševala. To je dolgotrajni strukturni problem. E, torej, treba je izvajati zelo obsežno strukturno agendo. Ko pa bomo to sprožili, sem prepričan, da bo to dejansko spodbudilo rast bistveno močneje, kot mi to sedaj pričakujemo. Če se bo to zgodilo, eh, bomo na ta način pravzaprav tudi se lahko poslovili od eh, dolga. Tu bomo pač imeli večjo dinamiko. Investicije so seveda ključnega pomena, vendar jaz imam v mislih zasebne investicije. In ponovno sem poln zaupanja, da bomo imeli ustrezne vire na voljo za e, investicije, če bomo tudi mi dajali spodbude in na tem področju dela vlada, ne samo torej e, z agendo za strukturne reforme, temveč tudi z ukrepi, ki morda niso na naslovnicah, zaradi tega, ker so pač ti ukrepi dolgočasni, jih težko razumemo in podobno, vendar tu gre dejansko za spodbude za MSP-je, ki smo jih že uvedli. In mi nameravamo storiti še bistveno več na tem področju in zaradi tega je eh, kombinacija uspešnih strukturnih reform in več investicij iz zasebnih podjetij eh, tisto, kar bo pač prineslo uspeh. Hvala lepa. Silvi Gular za Alde. Eh, e Hvala, gospod predsednik, vse najboljše za italijansko predsedstvo. Nadaljevala bom v francoščini. Veliko je bilo govora o investicijah. Jaz imam drugo vprašanje. Predsednik Juncker je v svojem programu eh, tudi eh, govoril, da se bo osredotočil na zunanje zastopstvo. Eh, in ali nameravate podpreti člen 130, da lahko pravzaprav tudi komisija predlaga stvari državam? Eh, torej v zadnjih letih eh, eh, je, smo se tako zelo ukvarjali z reševanjem evra, tako da smo pozabili, zakaj je prišlo do težav in gospod Juncker je pač rekel, da želi vrniti moč evru. Hvala lepa za to vprašanje. Vračam se s tem pravzaprav v čase, ko sem bil v IMF-u. E, tu gre torej za zastopstvo e, evroobmočja zunaj evropske unije na ta način torej bi okrepili tudi e, evroobmočje pa tudi imf to je institucija ki zagotavlja tudi bolj uravnovešeno delovanje in sodelovanje z drugimi državami s tem bi zagotovili tudi večjo uravnovešenost v upravi. E, torej, jaz bi dejansko spodbudil e, resno razpravo o tem. Kot e, zelo dobro veste, gre tu seveda zelo za kompliciran proces. To pomeni pravzaprav, da bi nekako morali tudi v odboru stvari drugače organizirati. Evroobmočje prehaja iz kriznega Eh, načina delovanja v stabilen način eh, delovanja in seveda tu potrebujemo bolj eh, močno globalno upravljanje zlasti v G20 tu potrebujemo močen položaj Evrope in mi moramo seveda preprečevati neravnovesja, neravnovesja bodo vedno, vendar mi moramo zagotoviti boljše upravljanje bodočih kriz, do katerih bo prihajala. Torej, moje eh, mnenje je, da je treba iti po tej poti. To sicer še ni uradno dorečeno, osebno pa bi to podparil. Eh, hvala lepa, sedaj pa še zadnje vprašanje, gospod Kocolino, SND. Si, buongiorno. Dober dan. Torej, želim postaviti naslednjo vprašanje. Pri razpravi v zadnjih tednih do eh, glasovanja o novi komisiji Juncker se je govorilo predvsem o programu 300 milijard evrov in predvsem tudi o novih virih Evropske unije, ki jih je treba aktivirati. Ali bi to lahko bila priložnost za to, da bi v okviru pakta za stabilnost eh, tudi preverili kvote za financiranje za te evropske projekte, kar bi morale prispevati tudi države članice. To je treba predvsem izuzeti iz kvote za sofinanciranje držav članic torej za Italijo je zelo pomembno. Včasih imamo težave zasnovati določene projekte, včasih jih tudi izvajati. Vendar tema uporabe sofinanciranja je zelo pomembna tema. In včasih prihaja do tega, da se ti viri ne izkoristijo na ustrezen način. Zato je treba v naslednjih mesecih pregledati, kako se to dogaja in mislim, da je to kočljivo vprašanje in da se je treba s tem ukvarjati. No, tu sta dve vprašanji. Eno je evropsko, če lahko uporabim eh, ta izraz, a drugi vidik pa se povezuje z Italijo. Glede prvega bi povedal naslednje. Jaz bi bil zato, da še enkrat razmislimo, kam bomo namenjali sredstva iz eh, strukturnih skladov. Eh, treba je dati povdarek ustvarjanju delovnih mest in rasti. Eh, povedal sem, da sta to ključni prednosti nalogi italijanskega predsedstva. Jaz bi torej bil za pogovor izmenjavo mnenj o tem, kako naj pravzaprav eh, oblikujemo strategijo namenjena sredstev. Kar pa zadeva italijanska vprašanja, torej zopet govorim kot italijanski minister, nekaj, kar eh, morda ne vedo vsi poslanci in poslanke v tej dvorani. Eh, to je torej povezano s tem, kar v Italiji imenujemo notranji pakt stabilnosti. To je dogovor med eh, centralno eh, vlado in lokalnimi, regionalnimi vladi o izdatkih. Se pravi, vsi dajejo nek prispevek za doseganje nacionalnih davčnih ciljev. Ta sistem se je izkazal za nezadovoljivega zaradi tega, ker obstajajo ovire za pravzaprav dejansko učinkovito izkoriščanje sredstev iz strukturnih skladov, ki prihajajo v Italijo. In sedaj vlada torej razmišlja o tem, kako naj eh, drugače oblikuje notranji eh, davčni okvir se pravi ohraniti moramo fiskalno eh, disciplino na občinski, lokalni, regionalni ravni, hkrati pa se zagotavlja boljša uporaba uh, virov, vključno z evropskimi. Drugo pa je nekaj, kar sem omenil že prej. Dosti krat ni problem v tem, ali imamo dovolj sredstev. Eh, problem je dosti krat v tem, da ni dovolj učinkovitih projektov. Eh, države, pa tudi Italija, lahko, lahko naredijo bistveno več eh, eh, pod pogojem seveda, da pripravijo ustrezne projekte, s katerimi lahko zaprosijo za ta sredstva. Se pravi, na tem področju je mogoče narediti zelo veliko. To sta torej dve področji, eh, v katerih eh, eh, bi morali v bodoče organizirati razpravo. Hvala lepa. S tem lahko zaključimo ta del našega sestanka. Eh, prisrčno se zahvaljujem predsedniku Paduanu za pomembni prispevek k temu dialogu. Eh, mislim eh, da smo imeli eh, zelo dobra vprašanja in odlične odgovore in prav gotovo bomo tudi v prihodnjih mesecih sodelovali pri teh temah, ki so bile omenjene in mi bomo pravzaprav tudi prispevali k temu skupnemu procesu in imeli bomo seveda tudi poročila o ukrepih. Eh, eh, to poročilo pričakujemo od komisije, torej naš odbor bo aktivno sodeloval v tej razpravi in pričakujemo torej dejansko plodno sodelovanje z italijanskim predsedstvom tudi na zakonodajnem področju, kot ste to omenili. In veselim se tudi pravzaprav eh, našega naslednjega sestanka v okviru gospodarskega dialoga in sicer ob koncu semestra. colleagues, I think we can start. Kolegice in kolegi, mislim, da lahko začnemo z naslednjo točko. SRM, BRRD, eh, delegirani in izvedveni ukrepi, to je predstavitev komisije. Meni je ljubše, da uporabljam uradno terminologijo in ne ukrepe druge stopnje, kaj ti to ne ustreza več našemu zakonodajnemu okviru. Najprej bi rad izrazil dobrodošljico predstavnikom Evropske komisije, ki so danes tukaj zato, da dajo pregled nad tekočim eh, delom v Generalnem direktoratu za trg o ukrepih eh, in prispevkih eh, eh, za enotni odbor za reševanje. Gre torej za vzpostavitev SRM-a. Mm, torej, pozdravljam seveda tudi sodelovanje med odborom Ekon in DG Marktom. Tu gre seveda za področje delegiranih in izvedbenih aktov. Poznate postopek, ko bo ta ukrep eh, sprejet, bosta parlament in svet imela tri mesece za pregled akta in potem pa lahko seveda podamo ugovor. Uh, uh, da pač ne stopi v veljavo, vendar predtem je seveda dobro, da imamo eh, sodelovanje s komisijo, se pravi eh, sodelovanje s komisijo še pred eh, samim sprejemom akta, se pravi zato, da parlament lahko pove svoje mnenje še pred sprejemom akta. Koordinatori so tudi sklenili, da bomo mesečno na ravni Eh, odbora organizirali razpravo o teh delegiranih aktih. Eh, sedaj namestnik eh, generalnega direktorja generalnega direktorata za trg. Ehm, on bo predstavil v 15 minutah te ukrepe, potem pa bodo besedo dobili člani eh, pogajalskih ekip za SRM, BRRD, eh, potem pa eh, smo sklenili, da pač nadaljujemo delo na teh ukrepih in pozneje bodo pa dobili besedo tudi posamezni poslanci. Gospod Garsan, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod predsednik, spoštovane poslanke poslanke in poslanci. Najprej tudi naj povem, eh, to, kam smo prišli pri prispevkih, tako pri SRM in BRRD in tudi pri uh, sami ustanovitve enotnega odbora za reševanje. Uredba SRM je bila podpisana 16. julija. 13. julija bo objavljena in 20 dni ob koncu avgusta bo stopila v veljavo. E, e, BRRD eh, je te, treba prenesti v nacionalno zakonodajo do ja, januarja 2015 in to pomeni, da bo treba tudi sprejeti ustrezne ukrepe na drugi eh, ravni, eh, zato da bo se lahko potekalo. To bomo morali zagotoviti do 20. januarja. Tu seveda gre za zelo občutljivo nalogo komisija mora pač eh, prepraviti delegirani akt za izračun prispevkov eh, za eh, sklad in ehm, tudi za potrebe SRM. -a. Komisija mora na podlagi BRRD-ja pripraviti za SRM delegirani akt. Tu je predlog za delegirani akt o prispevkih za SRM in komisija pač namerava eh, do konca septembra pripraviti vse te zahtevane akte. Eh, predstavitev v svežnju je pravzaprav eh, bila dogovorjena 20. marca v trilogu. Treba je seveda zagotoviti doslednost med obema besediloma. Eh, torej, na začetku ste pohvalili eh, dobro sodelovanje med eh, komisijo in sekretarjatom ECONA. Eh, mi smo bili tudi na številnih eh, eh, sestankih delovne skupine, kjer smo razlagali, kako poteka priprava obeh besedil in moram reči, da smo zelo zadovoljni s plodnim sodelovanjem eh, z vašimi strokovnjaki. Eh, strokovna skupina se je stala petkrat maja, junija in julija in načrtujemo še dva sestanka, enega jutri in 30. Eh, julija zadnji sestanek. Eh, komisija je tu razpravljala o številnih opcijah, simulacijah in osnutku akta, cilj za nas je, da finaliziramo zakonodajne akte do konca julija, saj moramo zagotoviti še eh, prevode in sprejetje v komisiji do konca septembra. E, torej, mi smo od držav članic tudi prejeli ustrezne podatke za to, da o e, predelimo višino prispevkov za BRRD in SRM, moram pa reči, da nismo povsem zadovoljni s kakovostjo podatkov, ki smo jih prejeli. V tem smislu sodelujemo tudi eh, z ustreznim centrom pri komisiji. Eh, potrebujemo seveda tudi eh, pomoč pri zbiranju podatkov in pri metodoloških vprašanjih. Poleg tega imamo tudi eh, online konsultacijo. Eh, prejeli smo približno 3000 odzivov in mi sedaj te odgovore obdelujemo. Eh, v zvezi s tem bomo pripravili končno, končno poročilo, ki ga bomo pravzaprav razdelili že na sestanku jutri. Imamo nekaj preliminarnih eh, zaključkov za možen uravnovešen pristop. Prvič, eh, načelo proporcionalnosti. E, tu potrebujemo bolj primerno obravnavo malih bank. E, mi se strinjamo, da je treba upoštevati situacijo malih bank in jih obravnavati nekoliko drugače, e, vendar to ne sme preveč vplivati na distribucijo prispevkov. Torej, mi Ehm, med male banke štejemo take, ki imajo eh, skupno premoženje niže od ene milijarde in ehm, eh, mi torej ne želimo, da bi Eh, pravzaprav velike banke eh, nekako smuknile pod okrilje malih bank, da bi jih obravnavali kot eh, male banke, zaradi tega, ker imajo pač veliko depozitov. In torej imamo pri prispevkih dva dela, fiksni in fleksibilni in mi želimo na podlagi tega dejansko upoštevati eh, male banke eh, zelo majhne pod pragom petnajstih milijonov E, imamo pač opredeljeno mejo pri 300 milijonov in ta sistem ki smo ga mi predvideli omogoča diferenciacijo med različnimi eh, bankami in eh, vsekakor se želimo izogniti kot rečeno situaciji da bi pač velike banke izkoristile eh, olajšave za male banke. Torej o, o definitivnem fleksibilnem delu še razpravljamo. Eh, potem se seveda sprašujemo, kaj bo veljalo za banke z 301 eh, milijonom eh, in mi seveda moramo zagotoviti, da nekdo ne bi z pavšalnim zneskom plačal več, kot bi sicer pravzaprav ob normalni kalkulaciji torej mi upoštevamo specifične banke male, eh, investicijs, mala investicijska podjetja ki imajo bančno licenco potem eh, Uh, imamo pač določene izjeme pod uh, eh, BRRD-jem in uh, potem pa seveda upoštevamo promocijske banke. Uh, BRD in SRM ne omogočata izjeme od eh, plačevanja prispevkov, vendar eh, kljub samo imamo pač eh, posebne olajšave za male banke. Mi smo zelo dolgo razpravljali o, o kalkulaciji. Eh, govorili smo o prednostih in eh, slabostih posameznih eh, sistemov želimo seveda upoštevati tudi integrirane banke in medskupinska odgovornost, jamstvo je seveda tudi eh, nekaj, kar moramo upoštevati. Se, pogoji seveda, da so institucije v Evropski uniji, eh, da eh, za nje velja ustrezna centralizacija. Pomembno je seveda tudi, da nimamo pravzaprav nekih praktičnih ali pravnih ovir za takošno vračanje Eh, sredstev. Eh, SRB bo pa seveda lahko preverjal, ali dejansko izpolnjujejo vse pogoje. Na podlagi eh, tega, te pavšalne podlage, eh, se eh, pa uporablja še eh, nek faktor za prilagajanje tveganju. Tu se določi pač temeljna porazdelitev tveganja in tu se opredeli nek faktor za tveganje. Seveda, Eh, upoštevamo še lastna sredstva eh, banke in eh, koliko je bančnih ulog, obseg bančnih ulog. Se pravi, tu gre seveda za velikost. In Eh, torej eh, če ima pač neka banka eh, veliko vlog in ima dobro lastno finančno podlago potem je seveda tveganje manjše. Se pravi, uporablja se pač nek multiplikator, nek faktor, s katerim množimo pač čisto osnovno tveganje in z posameznimi odsotki se sedaj ukvarja delovna skupina. Mi razmišljamo o sistemih z različnimi faktori tveganja. Faktor tveganje je lahko med 8 odstotkov, ni cela 8 odstotka, do 1,5 odstotka, ne, ne e, odstotka, temveč to so multiplikatori. E, e, vendar o vsem tem še razpravljamo. E, torej faktori tveganja se uporabijo za to, da oblikujemo kategorije. E, tu bi najprej imeli e, izpostavljeno tveganju 50 odstotkov in tu v tej kategoriji bi imeli štiri kazalnike. Re, reve A in celotno Eh, celotno premoženje, potem bi tu upoštevali eh, tudi eh, vzvode in kapital in tudi ustrezno celotno izpostavljenost. V drugi kategoriji Eh, bi upoštevali pravzaprav stabilnost in eh, raznolikost virov financiranja in tudi eh, premoženje likvidno premoženje tu predlagamo pravzaprav tudi različne kategorije petdeset pa dvajset odstotkov in potem bi pa še upoštevali še dva eh, eh, faktorja eh, LCR in potem likvidnostno kritje. Seveda moramo upoštevati tudi celotno gospodarstvo v višini desetih odstotkov. Tu bi pač videli, kakšna je celotna izpostavljenost in drugim eh, institucijam znotraj evropske unije in eh, eventualno pa tudi upoštevamo tudi eh, širši vidik zato da dejansko bolj zajamemo vse te kategorije. potem pa imamo pa še dodatne faktorje tveganja dvajset odstotkov in vse to pa je treba še natančno opredeliti. Eh, tu moramo upoštevati različne eh, elemente naprimer eh, trgovinsko aktivnost izpostavljenost zunajbilančno izpostavljenost in podobno treba je dejansko videti tudi kakšna je eh, kompleksnost, kakšne so možnosti za eh, eventualno reševanje. Eh, treba je torej videti seveda, katere dejavnike bomo dejansko bolj upoštevali, katere manj, to bo pač organ še natančno opredelil. Približno na ta način Eh, bomo pač eh, eh, razrešili to vprašanje prispevkov. O tem na ta način razpravljamo v delovni skupini. Mi želimo seveda zagotoviti boljše razumevanje katerekoli formule, ki jo bomo izbrali, ne samo pač to, ki sem jo ravno kar opisal, Eh, potrebno je dejansko uravnovešenje, kalibracija posameznega tveganja in podobno. Potem pa SRB in prispevki tu želimo imeti za eh, časen sistem za izračun prispevkov za SRB, torej septembra ga želimo predstaviti, tu bo preprost eh, sistem s pavšalnim prispevkom, ki se prilagaja glede na velikost bank. Eh, torej, ta sistem bodo potem nadomestili z nekim novim sistemom leta 2015, ki bo v glavnem eh, v eh, razvit znotraj ECB-ja eh, e in se pravi, sistem ECB-ja e bo pač uporaben tudi za administrativne prispevke. RB bo pač eh, vzpostavljen tudi z uredbo o e, e, SRM. E, Govoril sem že o 20. augustu, od eh, januara 2015 eh, pa naj bi to dejansko tudi že izvajali. Komisija je torej odgovorna za pre predhodno delo za eh, pripravo SRB-ja. V ta namen imamo delovno skupino, ki jo vodi gospod Celester, ki sedi na moji desni. V tem trenutku se delovna skupina osredotoča na celo vrsto točk, najprej imenovanje predsednika, podpredsednika in članov SRB-ja. E, mi smo tudi objavili že prosta delovna mesta v uradnem listu in ta pomembni proces se bo dokončal do konca e, leta in e, vse naj bi začelo ustrezno delovati januarja 2015. Mi nameravamo tudi zaposliti de, za, zaposlene za agencijo 20 do 30 oseb. Nameravamo zaposliti do januarja dva tisoč petnajst te osebe bodo pač eh, strokovnjaki za reševanje eh, pa eh, tudi strokovnjaki za različne potrebne funkcije kot so IT, kadri in podobno, vse to je pač potrebno za začetek delovanja neke institucije. E, torej, financiranje administrativnih izdatkov za SRB e, se nanaša seveda na zaposlovanje kadrov, pa tudi na stavbe, se pravi e, stroške informacijske tehnologije in e, tu bomo imeli seveda tudi prve operativne izdatke za SRB. Ta sredstva bo dala komisija kot neko predhodno financiranje. In še nekaj pomembnega, eh, na čemer bo delovna skupina začela delati septembra. Tu gre za sodelovanje z nacionalnimi organi za reševanje, s katerimi želimo zagotoviti eh, dobro delovanje SRM-a od samega začetka eh, obstoja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za zelo zanimivo predstavitev in hvala tudi za vaše sodelovanje z našim odborom. Zdaj pa dajem besedo najprej poročevalcem. Gospod Hokmark, izvolite. Hvala, gospod predsednik, in hvala tudi komisiji za predstavitev. Zelo kompleksno in težavno delo je bilo treba opraviti. V svojem naivnem prepričanju sem mislil, da ko smo dosegli dogovora decembra 2013, da smo z delom že pravzaprav zaključili. Ampak eh, sploh ni bilo tako. Potem so nas čakale še vse tehnične razprave. In opazil sem, da. Eh, se je veliko akterjev želelo ponovno vrniti na politični dogovor, ko smo se lotili tehničnih razprav, ko smo zaključili s, s tehničnimi razpravami, smo bili pri sklepu o SRM-u, ki je bil ponovno pogosto izgovor za vrnitev na politični dogovor. Potem smo v parlamentu in svetu sprejeli sklep in začeli smo razpravljati o izvedbenih in delegiranih aktih. Zdi pa se mi, da, se, da smo pogosto še zelo na začetku in ponovno razpravljamo o odločitvah, ki smo jih že sprejeli. Po mojem mnenju je bistvenega pomena in to je mnenje tega odbora in parlamenta, ko gre za delegirane in izvedbene akte, da se držimo tistega, kar je bilo odločeno na mm, prvi zakonodajni ravni na osnovni zakonodajni ravni. Če bi se v nekaterih dotaknili vsebine, bi to že lahko bilo dobro, ampak kot poročevalec moram spodbojati, da se držimo dogovora, ki smo ga že dosegli, drugače ne, se ne bomo nikamor premaknili. Tu si pač moramo zaupati. Moramo si ogledati večjo sliko, ko gre za sorazmernost. Po mojem mnenju komisija presega svoj mandat pri tem vprašanju in za nas je izjemno pomembno, da to poudarimo. Če bomo decembra ali kadarkoli že bomo to obravnavali, želeli doseči dogovor, moramo videti rezultat, ki je v skladu s sklepom o. Uh, Eh, RD, to mora biti skladno. Vem, da gre za področje, ki se spreminja, ampak moramo imeti pred očmi vprašanje sorazmernosti. Pavšalni zneski, ki so bili upeljani na začetku tega postopka, eh, so zdaj nadomeščeni s temi tako imenovanimi baketi oziroma sklopi na koncu pa moramo biti gotovi, da bomo zagotovili sorazmerno, drugače bo prihajalo do razhajanj. Komisija bi morala v delegiranih aktih tudi specificirati pojem prilagajanja tveganju, ampak po mojem mnenju komisija zdaj specificira model kot tak. Eh, ampak tu posegate v sklep v sam sklep, ki je bil že sprejet na prvi zakonodajni ravni. Danes bi od komisije rad slišal naslednje. Ali ste prepričani, da je delo, ki ga opravljate zdaj, skladno z odločitvami, ki so bile sprejete na prvi ravni, ko gre za sorazmernost in proporcionalnost prilagajanju tveganja pri eh, postavljanju pristojbi. Ni dovolj, da mi odgovorite le z da, da, da, ker se bomo na koncu k temu vrnili. Sam kot poročevalec ne bom okleval. Ko bomo decembra spet skupaj in eh, bom dejal, to ni dovolj dobro. Komisijo zato pozivam, da se drži mandata, ki ga je podelil parlament. Gospod predsednik, to je bilo eno vprašanje in ena pripomba, k eh, katerima sem pripričan, se bomo vrnili decembra. Hvala. Much, Hvala, gospod Hokmark. Zdaj pa poročevalka za SRM in BRD v senci Elisa Ferreira. Sure. Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalila komisiji in sekretarijatu odbora ECON za vse upravljeno delo. Hvala tudi za sodelovanje, ki ste ga vzpostavili. Imam pa bistveno vprašanje, ki se navezuje na metodologijo, časovnico in koledar. Če sem vas prav razumela, obstaja možnost, da komisija meni, da bo s tem delom zaključila do konca julija. To je bistveno. Parlament je pravkar končal z ustanovitvijo odbora. To je prvi, prva formalna seja, ki jo imamo v zvezi s tem vprašanjem. Vprašanje pa je zelo občutljivo. Tako da moramo biti gotovi, da ne bomo prehitro šli skozi ta postopek, da nas ne boste preganjali, na koncu pa ne bomo niti gotovi, kakšen bo rezultat. To je moje prvo vprašanje. Časovnica torej. To je tudi naša zadnja seja odbora Ekon pred poletnimi počitnicami. Vsi se šele začenjamo organizirati v parlamentu, tako da niti nisem imela priložnosti izmenjati mnen s kolegi in kolegicami. Ne želim pa, da me boste prisilili, da gremo tako hitro skozi ta postopek samo zato, ker se vam mudi. To vprašanje je naslovljeno tudi na predsednika našega odbora. Gre za zelo zanimivo, vendar tudi zelo zapleteno sodelovanje. In tega, kar smo dosegli na prvi stopni, zdaj ne smemo uh, postaviti pred tveganje. Drugo moje drugo vprašanje pa se nanaša na nekakšno nelagodje, ko vidim številke, s katerimi zdaj operiramo. S tem mislim, naprimer, ko gre za prilagoditev na tveganje pri eh, pavšalni komponenti. Rada bi videla analize občutljivosti na pri spremembe multiplikatorja prilagajanja na tveganje. Zakaj ta, ta razpon med nič cela 8 do 1,2 oziroma 1,5? Zakaj takšen razpon? Kakšna bo posledica omenjenih sprememb, ali obstaja model za ta razpon, ali ga lahko vidimo. In ko gre za tehtanje tveganja, eh, gotovo vsakič, ko eh, spreminjate izpostavljenost tveganju med 60 odstotkov, 50 odstotkov, oziroma ko eh, dodelite pomembnost institucije za stabilnost, govorimo o 11. členu odstavku 1c, 10 odstotkov je pravo tehtanje za, pri, za eh, pomembnost institucije v finančnem sistemu. No, sama ne trdim, da je 10 odstotkov ali 20 odstotkov preveč ali premalo. Sprašujem se samo, kakšne so ocene in če lahko dostopamo do teh ocen, kakšni bodo učinki omenjenih količnikov v posameznih institucijah. Vaše sporočilo, vaš cilj je bil boj proti pre, prevelike, preveliki izpostavljenosti tveganju. Želite se boriti proti eh, tveganju s, s preglednostjo, z velikostjo, z. Eh, ampak zato potrebujemo ocene, kakšni bodo rezultati uporabe omenjenih kazalnikov, ki ste jih predstavili, tako da lahko presodimo. Ne sodim niti o kakovosti, ampak moramo imeti dostop do vaših razlogov, zakaj ste spremenili stopnjo izpostavljenosti tveganju z 60 odstotkov na 50 odstotkov, kateri so razlogi za to in kakšne, bod, kakšne bodo posledice tega. Potem še male banke. Če prav razumem, imate zdaj teh šest sklopov, šest baketov. Temu ne nasprotujem, verjetno je to že dobro, ampak ali ni to le način, kako izračunati tveganje glede na velikost. Hkrati pa pozabite na vse druge elemente, ki so še vedno lahko prisotni, tudi če je banka majhna v njenem profilu tveganja. Zdaj so tiste banke, ki jih imenujemo male banke, lahko zelo pomembne in izjemnega pomena za sistem, za gospodarstvo pa tudi za Evropsko unijo oziroma evroobmočje kot tako. Če bomo vzeli vse male banke, to pomeni 50 odstotkov bank, ki delujejo v Evropski uniji. Ne govorimo torej o majhnem obsegu. Čeprav razumem, eh, ste izključili odgovornosti znotraj, obveznosti znotraj skupine, ampak to je prevelika odločitev v tem trenutku. Zadnje informacije, ki sem jih jaz prejela, so bile, da se o tem še razmišlja. Zdaj pa sem vas razumela, da, eh, gre, da se komisija nagiba v smer, da obveznosti znotraj skupine ne bi. Eh, izločili, ampak to ima lahko velik velike posledice za institucije. Potem, eh, kako ravnati z IPS-i, ali, ali bo to obravnavano kot posebne banke. In še moje zadnje vprašanje, ki pa je verjetno preveč podrobno, da bi se ga lotili na tem splošnem sestanku. Ampak, naprimer, ne razumem najbolj sedmega člena drugega odstavka in v osmem členu mislim, da se navezujete na države članice. To je treba preformulirati, če želite eh, to uporabljati za bančno unijo. Torej, na kratko. Mislim, da še nismo na stopni, ko lahko rečemo da ali ne danes in da potem ta problem odpravimo kot rešen. Sama osebno potrebujem več časa, in bolj podrobno razpravo, ki je danes zagotovo ne moremo končati, če želimo zagotoviti, da ne bomo uničili tistega, kar smo sprejeli kot splošni politični dogovor na prvi ravni. Hvala. Hvala, Eliza. No, danes imamo sejo našega odbora, imeli bomo še sejo na tehnični ravni, ampak tako kot je povedala Elisa, gotovo ne moremo zagotoviti, da bomo že zdaj podali naš končni odgovor v zvezi s temi številnimi zapletenimi elementi. Potrebujemo vsaj še začetek septembra za izmenjavo mnen v zvezi s tem vprašanjem in eh, to bo potekalo po našem tehničnem sestanku. Takrat bomo tudi ugotovili, kako prilagoditi naš koledar, da bomo lahko učinkoviti tako hitro, kot se le da, hkrati pa imeti dovolj časa, da odbor lahko ustrezno preuči vse različne vidike teh aktov. Kate Wimbor, zdaj dajem besedo v imenu EKR. Hvala, gospod predsednik. Eh, navezala bi se na prve pripombe Elise. Odbor, odbor smo šele ustanovili v tem mandatu, eh, sicer eh, je bilo delo v prejšnjem mandatu v zvezi s tem opravljeno zelo na hitro, ampak dobro. Moji pomisleki zdaj so, da imamo zelo ča, malo časa kot nov odbor, če želimo zagotoviti, da bo da bo tisti dogovor, ki je bil dosežen na prvi ravni, ostal. E, imamo nove pogajalske ekipe v nekaterih primerjih, e, sama govorim kot poročevalka v senci za EKR. E in če, bomo, če želimo zagotoviti, da bodo poslanci imeli dovolj časa in da bomo upoštevali tudi prejšnja pogajanja na prvi ravni, ter da se to odrazi v tem, kar je zdaj zelo fleksibilno tolmačenje eh, aktov na prvi stopni. Sama že sem za fleksibilnost, ampak eh, kolikor sem sama uspela prebrati, eh, moram reči, da so se mi kar najžile dlake na tilniku pri nekaterih elementih. In mislim, da moramo pri nekaterih delih res biti zelo previdni. Postopkovno, torej toplo pozdravljam to, da je predstavnik komisije danes z nami. Imamo pa še ogromno število drugih poročil, eh, na katerih zdaj delamo, tako da jih vabimo, da se tudi v prihodnje udeležijo razprave, ki jih imamo tudi drugot eh, pri delegiranih in izvedbenih aktih, naprimer MIFID, MIFIR. Vse to so akti, kjer, bodo, kjer bodo prav tako potekale razprave, ki se bodo navezovale na prejšnji mandat. Pozdravljam transparentnost, pozdravljam splošno razpravo, vas pa tudi pozivam, glede na to, da je zadeva zelo tehnična in je zdaj tudi z nami veliko novih poslancev, da nam daste dovolj časa, da lahko vsi preberemo poročilo, o njem razpravljamo in da ga bomo tudi vsi razumeli. Novi poslanci v tej dvorani zares potrebujejo nekaj pomoči, preden bodo razumeli te tako zapletene akte. In preden lahko zagotovimo, da bo odbor Ekon lahko ustrezno preučil vse dokumente. Glede časovnice sem slišala, da eh, so prejeli 3000 odzivov v javnem posvetovanju. Če bodo te odzive sporočili tudi nam in jih ustrezno upoštevali. In če, bodo, če to nameravajo storiti do konca tega meseca, potem se mi zdi, da je njihov dnevni red močno, močno prenatrpan. Do januarja 2015 moramo. Uh, delo opraviti, vendar pa moramo vseeno odboru Ekon zagotoviti dovolj časa, da vse preuči in da se ustrezno preučijo tudi odzivi javnosti. EKR, kot sem že dejala, ima tudi svoje težave. Bančni krediti ne dosegajo različnih delov gospodarstva in kakršnakoli kalibracija zdaj poteka, zato moramo zagotoviti, da bo delovala. Razumem, da je na voljo manj kapitala za male banke, da prispevajo v sklad, vendar pa moramo zagotoviti, da se eh, osnovni zakonodajni akt ustrezno upošteva. Nadzor moramo zagotoviti. Eh, Obveznosti znotraj skupine so povzročale eh, težave na različnih področjih akta. Vendar pa, če boste sprejeli odločitev že zdaj, brez ustreznega premisleka, bo to povzročalo težave tudi na drugih področjih. Gospod predsednik, moje glavno sporočilo je, da potrebujemo več časa. Potrebujemo več časa, da to preuči. EKR potrebuje dovolj časa, da imenuje novega poročevalca v senci sploh. Uh, tako, da se zauzemam za to, da naše časovnice nekoliko raztegnemo in do konca julija vsega gotovo ne bomo mogli storiti. Hvala. Hvala. Že prej sem povedal, da bomo na sestanku koordinatorjev danes razpravljali tudi o tem. No, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa komisiji za delo in za prve elemente, ki so jih navedli. Uh,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 dobro ravnovesje. Mi potrebujemo seveda nekaj več časa za kolege, ki so se pridružili, vendar tudi ne smemo preveč zavlačevati stvari. Torej, tu gre za eh, velik kos eh, zakonodaje pred nami. Mislim, da lahko najdemo rešitev do začetka eh, septembra. Skupine, ki še nimajo svojega poročevalca, to lahko potem uredijo pravočasno. Vendar, kar se meni zdi zelo pomembna, je celovitost enotnega trga. Torej, tu gre za vprašanje Eh, eh, pač večjih skupin eh, gre za zagotavljanje preprečevanja fragmentacije tu gre seveda za odnos med matičnimi podjetji in izpostavami in podobno moramo torej čim bolj zagotoviti enotnost skupnega trga. Namen eh, te eh, zakonodaje je, da omogočimo cirkuliranje kapitala in delovanje finančnih trgov. Drugo vprašanje pa je vprašanje tveganja mislim da moramo dejansko upoštevati to tehtano tveganje eh, in velikost eh, institucije ne more biti pravzaprav edini kriterij gre tudi eh, za velikost v razmerju do države za tip banke in podobno torej mislim da potrebujemo nek tehnični sestanek da se pač lotimo tega in da se tudi potem dokončno zmenimo za datum do katerega lahko stvari dejansko opravimo hvala lepa Marisa Matias Gue. Muito obrigada. E eu também quero agradecer a presença. Fala. Zahvaljujem se komisiji, da se je danes njen predstavnik udeležil naše seje in podal predstavitev. Za začetek naj povem, da obstaja velika razlika med apoteozo, ki se je dogajala pred volitvami. In eh, zdaj naj bi zaključili bančno unijo z enotnim odborom za reševanje in BRRD. In zdaj se sestajamo, ko smo mislili, da je dogovor že dosežen, eh, ko nam poveste, da do julija prihodnjega leta pravzaprav ne bomo videli nikakršnih rezultatov. Pred volitvami eh, smo povedali davkoplačevalcem in državljanom, da, ne, da jim ne bo treba plačevati cene krize, ampak ta proces poteka zelo počasi in zdaj, kot se zdi, se ustvarja nov problem. Če si ogledate eh, kriterije tveganja za male banke, se mi zdi, da je predlog komisije pravzaprav zelo zaskrbljujoč pri velikosti bank ne gre le za obseg kapitala, gre za to, kaj pomenijo za gospodarstvo posamezne države in kakšen učinek bi lahko imele tudi na gospodarstvo Evropske unije. Poglejte si, kaj se zdaj dogaja na portugalskem. Prihaja do izgub, ki bi lahko pomenile celo 5 odstotkov BDP-ja. obstaja banka, ki je za sistem zelo pomembna, je del socialne zaščite in eh, bančna unija v tem primeru ni ustrezno delovala. Pripričana sem, da komisija ustrezno spremlja ta primer. Ampak glede na merila, ki ste jih vi opredelili, to ne bi bila velika banka. Gre pa za banko z velikim sistemskim tveganjem, ki ima velik pomen za portugalsko gospodarstvo. Posledično pa pomeni tudi veliko sistemsko tveganje za celotno Evropsko unijo če zdaj govorimo o prvi ravni, naj bi postavili kreditno postavko, ki bi bila na voljo do uh, ustanovitve eh, sklada za reševanje. Ti, ta sredstva ne bi bila na voljo, če bi kakšna banka zašla v krizo. Če je ta kreditna postavka uh, delujoča, potem bi to moralo predstavljati ustrezno jamstvo za državljane, da se banko lahko reši brez kakršnih koli pomislekov za državljane, da bi morali dositi stroške. Opažali smo izgube do ene milijarde evrov, kar so morali nositi davkoplačevalci. Sprašujem se, kaj pravzaprav zdaj res deluje. To je pomembna informacija tako za nas, kot tudi za uh, državljane. Hvala lepa, Sven Gigold. Najprej hvala predstavniku komisije, da se je odeležil današnje seje in da je predstavil uh, stanje dela. V tem mandatu bomo očitno eh, preučevali sekundarno zakonodajo in izvedbene in delegirane akte in veseli me, da komisija to jemlje resno. Ta delegiran akt bo uh, določal, kako se bo v prihodnjih 8 letih razdelilo najmanj 70 milijard evrov. 55 milijard od tega v evroobmočju. Gre za zelo veliko odločitev in parlament uh, ima možnost pravzaprav reči le da ali ne, tako da to moramo vzeti resno. Pri tem vprašanju smo eh, v širšem okolju in IMF je opazil, da največje banke imajo prednost pri financiranju v višini 200 milijard evrov na letu in to velja le za evroobmočje. Smo torej na trgu, kjer so banke, ki so prevelike, da propadejo, prejemajo subvencije, eh, ker eh, se smatra, da se jih ne da rešiti z zasebnimi sredstvi. Če si ogledamo, koliko, se je poveča, koliko so se povečali stroški financiranja, zaenkrat sploh še ne vemo. Ker imamo trg, kjer eh, se posredno uh, subvencionirajo največje banke, je še toliko bolj pomembno, da, ti prispe, da so ti prispevki v sklad sorazmerni s tveganji, tako kot zahteva zakonodaja in da se posredno ne upeljujejo spet nove subvencije za, prevelike, za banke, ki so prevelike, da propadejo. Ko si sam ogled predlog in uh, se, uh, poročilo sestanka strokovnjakov, me je zelo presenetilo, da boste eh, tveganje uh, razporedili v razpon nič cela 8 do 1,5. Tu gre za faktor skoraj da. Uh, v višini skoraj da dve. Ni vam treba biti odličen ekonomist, da veste, da imajo nekatere banke v resničnem svetu izjemno tvegan model poslovanja z zelo majhnim poslovanjem, druge pa imajo zelo varen poslo model poslovanja. V ZDA FDRC uh, uporablja razpon od 1 do 8. Od 1 do 18. Tako da me zanima, zakaj je komisija uporabila razpon le od 0,8 do 1,2 oziroma 1,5 na zadnje. Kot eh, je dejal poročevalec bolj previdno, se mi zdi, da s tem ne odražate tistega, kar je v zakonodaji in da to niso razmerno stvegani. Uh, Potem so tu še druga vprašanja, ki so pomembna. Močno dvomim, da bi morali imeti eh, pobot za izvedene finančne instrumente. Tako da v tem primeru eh, pogodbe o pobotu niso primerne in bi bolj koristile večjim bankam kot malim. Imamo tu tudi vprašanje MRL, e kjer mora biti zagotovljen eh, element reševanja zasebnimi sredstvi in upam, da komisija to namerava upoštevati. Dvomimo pa, da bodo eh, sredstva, ki so opredeljena na podlagi tveganja, to, na to vplivala. Eh, saj je to dvomljivo tudi v posameznih modelih velikih bank. Peter Simon je v svojem poročilu zapisal tudi, eh, da obstajajo scheme institucionalne zaščite in te je treba ustrezno upoštevati. In to je v zakonodaji in BRRD. E, Vendar pa v predlogu za delegirani akt. Eh, to ocenjujete zelo nizko odstotno stopnjo. Pravzaprav prosite banko, da dvojno prispeva za zavarovanje, kar pa ni preveč logično in niso razmerno s tveganjem. Tako da pozivam komisijo, da poskuša najti, naj, ne, ne, preneha s eh, iskanjem najmanjšega skupnega imenovalnika med različnimi državami članicami in upošteva tisto, kar je zapisano v BRRD. E, treba je upoštevati eh, tveganje in faktor za to mora biti dovolj velik. Zato je treba upoštevati tudi to, da imamo trg kjer banke, ki so prevelike za propad, že prejemajo posredne velike subvencije. Hvala, gospod Wolf. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi za eh, predstavitev predstavnika komisije. Kot so povedali že drugi, tudi sam se še borim z eh, toliko različnimi informacijami v zvezi s temi zapletenimi zakonodajnimi akti, ampak bom se potrudil, kolikor se leda. No, moje prvo vprašanje bo bolj naivno. Zanima me, ali bo ta mehanizem eh, oziroma ta sklad se uporabljal le za banke v Evroobmočju ali v celotni EU. Potem četrta točka, dodatni dejavniki tveganja. Ko to berem, poskušam uporabljati analize eh, modeliranja in raziskav pri tehtanju tveganja. O tem je govoril že gospod Gigold. Torej, želim ugotoviti, a, kakšna je gospodarska prednost pri tem. Po mojem mnenju bodo večje banke imele gospodarsko prednost na račun malih bank. Če se da, bi prosil komisijo, da poda eh, razloge, zakaj se je odločila za ta razpon in kakšna je njihova razlaga za to, torej nič celo 8.11.2. Eh, kakšne razloge so podali njihovi strokovnjaki in kako so prišli do teh zaključkov? In še moje zadnje vprašanje, bom kratek, eh, ker se že nisem mogel odločiti, ali mi je ta direktiva všeč ali ne. Torej, ko si ogledamo dodatne dejavnike tveganja kot celoto, ali je to celoten seznam dejavnikov, za banke, ki niso v evroobmočju, ali to prihaja iz eh, Bazla ali kakšnih mednarodnih predpisov, saj se meni zdi, da se tu ne upošteva eh, naprimer deflacija, vse večja brezposelnost, eh, kako se banke odzivajo na to. In nadaljna dogajanja v evroobmočju so še vedno lahko katastrofa. Tega pa se zdi ne upoštevate. In to je predvidljiv dejavnik tveganja. Lahko predvidimo tveganja tega, da se naprimer evroobmočje sesuje v, v prihodnih nekaj letih, ampak v vašem dokumentu pa to ni upoštevano. Zanima me, zakaj. Hvala. Hvala. Sedaj pa nov poročevalec v Senci za SRM, Markus Ferber. Hvala, mnogo je bilo že rečeno, zato bom zelo kratek. Tudi mislim, da je glavno vprašanje to, koliko prihaja iz temeljnega prispevka bank ali in iz prispevka na osnovi tehtanega tveganja in kako se opravi to tehtanje tveganja. To, kar ste nam rekli, danes ni odgovor na vprašanje, to so nekateri kriteriji, kako si to predstavljate. Utemeljitev sistematike, ki bi tičala za tem, Eh, tega pa to ni bilo prepoznavno, samo nekaj vprašanj. Naprimer, če eh, dovoli, dovolite pobot pri izvedenih finančnih instrumentih, potem povečate tveganje pri določenih bankah, čeprav se tveganje zaradi pobota ne zmanjšuje. Kaj je tematika, eh, sistematika za tem? Dovoljujete, da so obveznostni znotraj skupine določenih bank priznane, pri drugih bankah pa ne. Zakaj niste uporabili definicije obveznosti znotraj skupine v MRL-ju? E S tem bi problem bil avtomatsko rešen in ne bi na drugem mestu spet uvajali novih obveznosti znotraj skupine, nove skupine obveznosti znotraj skupine. Zakaj? Eh, krediti za subvencioniranje podjetij niso tehtani drugače, predvsem, če s tem stojijo uh, banke kot um, tisti, tiste, ki prevzimejo jamstva. Z italijanskim predsedstvom se pogovarjamo o tem, kako olajšati dostop eh, podjetjem do, podj eh, do kreditov in vi to spet zaostrujete. Sicer pa želim ponoviti to, kar so povedali kolegi in kolegice. To, ko, kako zgleda sedaj, eh, to ne povečuje naše motivacije, da bi se z vašimi predlogi takoj strinjali. Veliko bo še potrebno prepričevanja. Hvala, Markus. Sedaj pa prosta razprava. Maksimalno dve minuti dobi vsak govornik in razen tega bo tudi komisija še dobila maksimalno 15 minut za odgovor. Veliko je bilo vprašanj, torej do 15 čez 12. To lahko postavljamo vprašanja, gospod Bals. Hvala, gospod predsednik. V bistvu se lahko uvrstim med tiste, ki so govorili pred mano. Sem relativno razočaran nad tem, kar je bilo predstavljeno. Razen tega mnenja, da to ni prava osnova za sprijetje odločitve. Mislim, da bo to potrebno še popraviti. Dve točki želim izpostaviti. Dve minuti ste mi dali na razpolago za to dve točki, ki se mi zdita pomembni. In sicer eksplicitno tveganje in prilagajanje tveganja, tveganju. Mislim, da so dodatki za tveganje glede na eh, sistemsko relevantnost eh, naj bi bili obvezujo, zavezujoči, torej večje banke naj bi plačevale večji dodatek na načrtovan eh, fiksni znesek. Torej, eh, ta dodatek naj bi bil vsaj dvojn, vse potem oziroma dvomestni, vse ostalo eh, si ne morem, ne morem predstavljati. Velike sistemske banke ne smejo um, zmanjševati svojih prispevkov na račun manjših bank. In druga točka, ki se mi zdi pomembna, dejavnik risk weighted assets, total assets, to ni primern kriterij, kajti uh, daje prednost velikim bankam. Uh, kvota lastnega kapitala bolje odraža finančno konstitucijo nekega, mm, neke finančne institucije in to je treba na vsak način popraviti. Uh, Hvala. Točno dve minuti ste govorili. Peter Simon je na vrsti naslednji. Bom še krajši. Kaj ti veliko jih je že govorilo, samo dve točki. Prvič, to, kar je povedal Burkhard Balc, temu se pridružujem. Deset odstotkov za sistemsko relevantnost. Tu grem dlje kot eh, Eliza Ferrero. Ampak to se mi zdi smešno. Zakaj eh, vsta teater? Zato, ker je eh, stečaj določenih bank zatresel celotno gospodarstvo. Brez sistemsko relevantnih bank in njihovih težav ne bi sedeli tukaj in ne bi razpravljali o tem. Zato Torej to, kar nam predlagate, nikakor ni razumljivo. In potem upoštevanje eh, dejavnikov tveganja, kompleksnost, eh, možnost reševanja bank. To je že, bilo je že rečeno, da potrebujemo dodatne sisteme za zavarovanje, naprimer v Avstriji, v Nemčiji, tega se sploh ni upoštevalo tako kot po drugi strani zagotavljajo stabilnost. E, zato ste predvideli 20 odstotkov. To se mi zdi smišno, če upoštevamo, kako so v pretekli krizi. Um, torej, da določene finančne institucije v preteklosti niso uh, povzročale velikih težav, potem uh, posojila za, oziroma subvencije. Uh, z jamstvom tretjih bank. Zakaj to vključujete kot tveganje v vaše izračune? To uh, je sovražno do MSP-jev in tudi otežuje financiranje uh, gospodarstva. Hvala. Gospod Dimazi je na vrsti naslednji. Hvala. Razprave. Uh, katerimi se ukvarjamo, opozarjajo na drug narišen problem. V vsakem prispevku govorimo o sistemski relevantnosti. Se pravi, da moramo razmisliti o tem, zakaj, smo, zakaj nismo napredovali pri sistemu ločenih bank v Evropi. To je, torej, v pravi bančni strukturi Eh, tega vprašanja sistemske relevantnosti naj ne bi bilo. Potem, kar zadeva modele bančnega tveganja eh, znotraj bank, ti sploh ne zrcalijo sistemskih tveganj. V finančni krizi so nekatere inštitucije bile solventne, imele pa so težave z likvidnostjo in to se ne odraža v teh modelih eh, internih modelih določanja, ocenjevanja tveganja bank naprimer zavar, um, sektor hranilnic v Nemčiji naj bi prispeval nek fiksni znesek, velike pa se lahko oprostijo, uh, osvobodijo tega in zato tega ne razumem. Torej, pravzaprav bi morali sprejeti ukrep, ki bi bil tudi sistemsko pomemben. Hvala. Gospod Tojar. Hvala, gospod predsednik. Lahko se nabižem na to, kar so povedali drugi kolegi. E, sorazmernost je eno e, od teh vprašanj, drugo pa so okvirni pogoji za konkurenčnost. Nekateri predlogi so samovoljni. Zakaj bilančna vsota in kreditni obseg 300 milijonov, zakaj ne 400 ali 500 milijonov evrov? Potem, kako oceniti analizo konkurenčnosti, ali imamo oceno učinkov? Se pravi, da se ne zgodi, da bi majhne banke Eh, se nadproporcionalno udeleževali pri pokrivanju stroškov s svojimi prispevki, čeprav niso povzročili krize. Eh, potem, eh, torej, torej tveganje seveda ni samo odvisno od velikosti neke banke, temveč gre tudi za druge kriterije, ampak tu se moramo spet eh, dogovoriti za kazalnike. Tako kot kolega Ferber in Simon in tudi eh, kolega Balc eh, si želim oceno učinka, kar zadeva situacijo konkurenčnosti, tako da bomo lahko sprejeli odločitve na osnovi dejstev. Hvala. Do, Danuta Hübner. Donata, nice. Donata je tudi lepo, <laughs> naj vas ne skrbi. Dve specifični vprašanje, kar zadeva mehanizem prilagajanja tveganju. Eno, majhne banke, mnoge kolege skrbi, da bodo majhne banke plačevale za velike banke, ampak lahko si predstavljamo tudi situacijo, da eh, majhna banka zaradi določene situacije postane tvegana banka, torej prefer, ta preferencialna obravnava, ali bi v teh primerjih bila umaknjena, ali kako sistem ravna s takšnimi situacijami. In drugo vprašanje se nanaša na poslovni model. E, očitno ni tako pomemben eh, dejavnik tveganja, ampak vemo, da različni poslovni modeli pomenijo različne dejavnike tveganja. Ampak eh, pri sistemu, ki ga vzpostavlja Evropska unija, bi lahko prišlo tudi do prehoda eh, poslovnih modelov od manj tveganih na bolj tvegana ali obratno. Torej, ali je kakšna fleksibilnost v sistemu, da se predvidi tudi možna sprememba poslovnega modela. In ali ste predvideli um, tudi nekaj za uh, članic, za tiste države, ki niso članice euroobmočja. Mm, torej, hvala, Danuta. Gospod Hökmark želi postaviti še dodatno vprašanje. Ja, govorimo o majhnih bankah in o velikih bankah. Pomembno je, da velike banke, eh, ki prevzemajo nizka tveganja, plačujejo tudi za majhne banke, ki prevzemajo visoka tveganja. Pa tudi ni res, in tudi majhne banke, ki ne gredo v tveganja, naj ne bi plačevale za eh, banke, ki eh, prevzemajo taka tveganja. In tu gre za vprašanje proporcionalnosti. Torej ne gre za to, ali je neka zakonodaja dobra ali ne. Ta zakonodaja je bila sprejeta, mislim, da je dobra. To je bil pač kompromis. In ta kompromis eh, je v bistvu bil v skladu z različnimi cilji. Komisija sedaj komisijo je treba vprašati, ali um, se drži te zakonodaje, teh ciljev, ali to presega. Mislim, da obstaja tveganja, da prestopati meje. In zato mislim, da moramo zagotoviti, da bomo imeli še eno tako srečanje e, na začetku septembra, kjer bomo obravnavali to vprašanje, preden komisija predstavi dokončno različico. Tako da bo tis, tisti, ki hočejo se še bolj poglobiti v podrobnosti, da eh, bodo eh, to lahko storili. Seveda je to eh, težavna, tudi suhoparna materija, tako da mogoče niso vsi zainteresirani. Samo nekaj sekund. Želim obvestiti kolege, da podobna razprava poteka o razpravi o proporcionalnosti tveganja v smirnicah za DGS. Zato eh, potrebujemo tudi eh, sestanek strokovnjakov za zakonodajo DGS. Tam gre za isto bitko, eh, vendar v okviru IBD-ja. Uh, Mislim, da um, bomo na začetku septembra lahko nadaljevali to razpravo. Um, sedaj pa spet dajem besedo komisiji in smo seveda radovedni, kako bo komisija odgovorila na prispevke in vprašanja poslank in poslancev. Hvala, gospod predsedojoči. Mislim, da smo danes slišali več različnih mnen in zato ni samo ene resnice. To, kar poskuša storiti komisija, gospod Hükmark, je, da čim bolj zvisto izpolnjuje mandat, ki je bil podeljen. Vse dokumente, ki smo jih eh, dali na voljo državam članicam, so na voljo tudi članom tega odbora. Seveda so različne poti izvajanja tega mandata. Uh, Eh, ni vse do zadnje bejce, bejce že določeno v mandatu. Sproti se je treba odločati. To, kar verjamemo, je, da predlog, ki sem ga predstavil in ki še, se še spreminja, eh, zvesto odraža eh, odločitev, ki je bila sprejeta na prvi ravni. torej proporcionalnost, sorazmernost. Popolnoma se strinjam s tem, kar ste povedali na koncu in to poskušamo storiti. Ni razloga, da bi velike banke plačevale za slabe majhne banke in tudi ni nobene utemeljitve, da m, slabe banke, če prevzemajo odgovornost, ne bi tudi za to plačale torej imamo neko, nek pavšalni znesek za majhne banke, Espirito Sancto nikakor ni majhna banka. Majhna banka je z bilančno vsotom pod 300 milijonov. E, Spirito Sanko, Santo pa 80 milijard, torej to je na vsak način velika banka v okviru tega sistema. Torej, e, glavna domniva je, da majhne banke Eh, povzročajo manj tveganja sistemu. Torej, to ne pomeni, da so individualno manj, eh, da imajo manjše tveganje, ampak manjše tveganje za sistem. In ker nimajo vseh sredstev, ki jih imajo velike banke za ustrezne analize, smo predlagali ta pavšalni znesek. Se s tem eh, eh, Eh, pavšalnega zneska je sorazmeren v okviru BRD-ja. Potem evroobmočje, ne evroobmočje. To, kar smo se odločili v dogovoru s parlamentom, je, da povežemo režim za celotno unijo, torej BRD delegirani akt, in način, kako se bo to izvajalo znotraj bančne unije in sicer SRM um, izvedbeni akt. Torej, parlament uh, bo lahko izrazil svoje mnenje o SRM-ju. In drugo pa je seveda relevantno za notranji trg. Želimo si sistem, tako je to tudi zasnovano, ki v delegiranih aktih ureja večino elementov, tako da bo velik del notranjega trga eh, ne bo mogel odstopati od tega, kar se dogaja drugot. Torej potrebujemo čim bolj homogeno izvajanje tega na celotnem notranjem trgu. Da se vrnem na pavšalni znesek. To je torej eh, izhodiščna domniva. Gospa Hübner, seveda imamo tudi specifično določbo v dokumentu, ki smo ga razdelili. Torej, če, bi, če SRB meni eh, na osnovi mnenja nacionalnih organa, organov, da določena eh, banka predstavlja eh, profil tveganja, ki odstopa od eh, povprečja te kategorije bank, potem eh, tudi lahko spremenijo status tveganja te banke. Torej ta status ni zagotovljen za vedno. Če je neka banka taka, da je tveganja na vsak način večja, bo seveda tudi sodila uvrščena v določeno kategorijo. Torej pri različnih, pri tem tehtanju različnih dejavnikov, torej celota mora biti 100 in nekako moraš priti do 100 in na ustrezni način je treba tehtati tudi tveganja. Torej gre za relativno tehtanje različnih blokov tehtanje, ki sem ga razložil, je začasne narave. Eh, s tem odgovarjam na vprašanje gospe Ferrera. Mislim, da konec julija še ne bo konec cele igre. Konec julija bo delovna skupina imela zadnji sestanek. Mislim, da bomo imeli osem teh sestankov. Eh, tudi sekretarjat Ekonja je sodeloval na vseh teh sestankih in torej pri devetem, desetem sestanku si pričakujemo večje razsvetljanje na tem področju, ampak potem se bo seveda razpravljalo naprej. Ni samo en način za izvajanje BRD-ja, je več poti. Če bi bila samo ena, ne bi potrebovali delegiranih aktov. Na drugi strani, za zelo velike banke, nekateri pravijo, deset odstotkov je smešno, morate upoštevati, da ne razpravljamo o tem, katere eh, banke naj saniramo ali rešimo in katere ne, temveč kdo bo prispeval kakšen delež k nekemu cilju. Um, torej, gospod Gugold je govoril tudi o zgornji meji. Torej, eh, v sedanjem sistemu Imamo tak sistem, nimamo neomejenega sklada. Če bi ga imeli, bi bila razprava drugačna. Če imamo dejavnik 1,5 eh, BMPP in eh, Deutsche Bank, potem eh, bi oni to plačevali. Ali pa pri vseh reducirate proporcionalno. Se pravi, neomejen dejavnik tveganja enostavno ne deluje, kaj ti. Uh, tu eh, imamo letno raven tveganja, ki je določena in če eh, tam spodleti, pač spodleti. Ampak to tudi kaže, da multiplikator 1,5 pri BNPP ali Deutsche Bank, eh, To seveda pomeni višino zniska in nima, ne pove nič o multiplikatorjih pri srednje velikih bankah ali majhnih bankah in sicer zato, ker je prva komponenta se nanaša na velikost banke. Lahko sicer bi ugotavljali velikost trikrat, ampak to ne bi bilo v skladu s razmernostjo v okviru BRD-ja. Da končam s prispevkom gospoda Hökmarka. Na vsak način se držimo mandata, ki ga je nam podelil Evropski parlament in svet. svet. In septembra bo še možnost za razpravo o tem. Seveda nočemo 1. augusta zapreti teh vrat. Ampak če želimo, da bi sistem deloval, potem se moramo držati tudi strogih rokov prva rabana nam je določila ta roka. Torej, to je sicer breme za nas in za vas, ampak tako pač je. In ne vem, zakaj se ne bi dogovorili za nekaj, kar je pametno, smotrno, nikoli ne bo perfektno. Nekdo bo malo bolj žalosten, nekdo malo bolj srečen s tem. Perfektno ne bo. Ampak lahko pa imamo sistem, ki je zvest E BRD-ju in to ni samo pristop eh, komisije, temveč tudi parlamenta, verjetno, da ne smemo preveč popuščati željam posameznih držav članic. To ni smisel evropske zakonodaje. In tudi Evropska komisija na to ne gleda tako torej želimo ustvariti nekaj, kar bi bilo pravično za vse banke znotraj sistema. Potem, kar zadeva druge pripombe gospita Rere, torej konec julija, o tem sem že rekel, to ni zadnji rok, radi bomo z vami nadaljevali razpravo na začetku eh, septembra, ampak konec septembra bo morala komisija eh, izpolniti svojo obveznost. In komisija uh, si zelo prizadeva, da bi tudi parlament vključila v pripravo teh delegiranih aktov. Torej, mi to pripravimo, imamo pravico reki, reči da ali ne, ampak seveda smo pripravljeni upoštevati tudi posebne okoliščine, kjer je treba upoštevati okoliščine, ki zadevajo nekega posameznega akterja. Mislim, da sem že odgovoril na vprašanje desetih odstotkov za medsebojno povezanost. Potem eh, razložil sem, zakaj je velikost eh, korenina sistema, torej temeljna komponenta tveganja in zato uporabljamo multiplikatorni pristop, eh, kajti eh, pri velikih eh, podjetjih je ta multiplikatorski efekt eh, večji. In potem eh, smo morali določiti še neke dodatne komponente. Torej, inštitucije, ki prevzimajo odgovornost, morajo plačati in multiplikatorski metoda je najboljša za določanje prispevka. Zakaj smo šli od 60 na 50? Vse države članice so bile za to. V prejšnjem predlogu je teža eh, financiranja oziroma to tihtanje je bilo prenisko. Banka propade. Eh, ali zaradi tveganja ali zaradi napačnega financiranja, ki ga odobrava. Ker je to eh, ničelna igra, smo morali eh, si ogledati tudi premožensko plat eh, knjigovodskih izkazov, računovodskih izkazov. Eh, na koncu je treba odločiti tako, da uh, imaš nekaj, kar najbolje zrcali variabilnost različnih tveganj, kar pa je treba storiti seveda z veliko previdnostjo. Majhne banke so lahko sistemske, seveda. Če so majhne in če prevzimajo tveganja, potem so izuzete iz sistema, pavšalnih zneskov. To je jasno v teh dokumentih. Če vidimo, da neka banka ni v razponu eh, povprečnega profila tveganja te skupine bank, temveč prevzema prekomerna tveganja, jih izuzamemo iz eh, pavšalnega zneska in eh, jo eh, je potem podvržena normalni formuli, potem obveznosti znotraj skupine. Um, um, gospod Gigold je govoril o pobotu pri izvedenih finančnih instrumentih. Um, mi nismo povedali o tem nič. To je zelo komplicirana tema. Nekateri pravijo, da se moramo držati že dogovorjenih kalkulacij v MRI-ju in tako naprej. Ampak to smo tudi storili. In, um, um, in zato bi morali uporabiti tale. CRRD. E, to ni najslabša, e, najslabši način, kako to storiti. E, to so seveda tvegane dejavnosti, izvedeni finančni instrumenti, potem kako pri tem organizirati pobot je seveda kompleksno, ampak nekateri so mnenja, da stvar še ni zrela za sprejetje odločitev. Eh, zato tega tudi ne obravnavamo v tem dokumentu. Ampak kot, ste, mm, kot veste, države članice na to gledajo zelo različno. Potem eh, obveznost ni znotraj skupine. To pa je nekaj, kjer moramo upoštevati dejstvo, da če ne bi upoštevali teh obveznosti znotraj skupine, v naši formuli potem bi banke dvakrat plačevali za isto. Zato je to treba nekako rešiti in sicer v kontekstu, ki je tudi kompliciran zaradi dejstva, ker imamo nacionalne sklade znotraj, znotraj euroobmočja in oddelke v uh, enotnem skladu za reševanje. Um, ampak pobud pri obveznosti znotraj skupine je potrebna. Potem pisno poročilo, vaš sekretarjat je bil vključen v vse sestanke, ampak seveda bomo posredovali to pisno poročilo. Potem Golar. Gospa Golar, eh, celovitost eh, skupnega trga. Eh, je seveda v središču eh, našega interesa in s tem se ukvarjamo in zaradi tega smo tudi eh, zelo dobro pač vse to upoštevali tudi v delegiranem aktu BRRD. Tu imamo zelo jasne opredelitve, zelo pomemben je pač ta skupni trg in bančna unija Eh, pač bo imela tukaj tudi svoja posebna pravila. Eh, potem pa velikost kot element tveganja. Eh, torej, mi smo to upoštevali, ne moremo pa seveda upoštevati vseh podrobnosti, kajti sicer bi imeli neobvladljiv sistem, in dejstvo je da tudi nima smisla pravzaprav da poberemo več kot potrebujemo kajti če presežemo eh, ovojnico potem bi pravzaprav morali zmanjšati eh, prispevke vseh eh, tem torej kar zadeva kreditne linije to ni v rokah komisije ali parlamenta <laughs> gospod Paduan bi bil boljši eh, naslovnik za to vprašanje. Razumem, da so države članice naredile napredke v evroobmočju v tem pogledu, vendar eh, to, tega ne smemo na robe razumeti. Imamo Nekdo je rekel, da naj bi sistem začel delovati julija naslednje leto. Ja, parlament je tako odločil. BRD in SRM um, ne želita reševati preteklosti, temveč eh, se s tem za večjo odpornost v prihodnosti in to zahteva določen čas in tudi današnja razprava to dokazuje. Za preteklost imamo EQR uh, eh, obremitvene teste, ki bodo izvedeni in s preteklostjo se je treba ukvarjati z instrumenti iz preteklosti, ampak to je zunaj mojega področja pristojnosti. Gospod Gigold, mislim, da sem že odgovoril na nekatera od vaših vprašanj, kar zadeva implicitne subvencije za velike banke. Torej, komisar Barnier je prav zato predlagal strukturno reformo. Eh, in ta parlament bo razpravljal o tem in se že veselimo te razprave. Razložil sem tudi vprašanje eh, najvišjega zneska in praga za eh, tehtanje tveganja. Nekateri so tudi povedali, da AVD niso natančni. Eh, torej, eh, predsedujoči opozarja na to, da je sedaj eh, konec delovnega časa za tolmače. No, opravičujem se, nekatere stvari so komplicirane in ne morem na nje odgovoriti v kratkem času. R-2-V-I-P. Eh, torej kadarkoli se je pač podeljevala eh, državna pomoč so eh, rva bili zelo visoki se pravi je bilo tveganje pri tveganju prilagojena aktiva bila zelo visoka se pravi tu se nič ni manipulirana in mi iščemo pravzaprav nek sistem za prihodnost kjer bo rva za te banke v evroobmočju pod neposrednim nadzorom ECB eh, e -ja ali pa pod eh, posrednim nadzorom eh, v celotni Evropi. Torej, če menite, da so bili RVA-ji nezadovoljili in nenatačni v preteklosti, bodo pač bolj natačni v prihodnosti. Mi potrebujemo pravzaprav uh, uh, sredstva za merjenje tveganja pri aktivi. Eh, in mi pravzaprav tu potrebujemo seveda nova sredstva, mi ne moremo starimi sredstvi meriti naprimer temperature pacijenta opravičujem se če na nekatera vprašanja nisem odgovoril vendar mislim da sem odgovoril gospodu ferberju in gospodu belcu v zvezi z rva ravnokar eh, sedaj eh, tudi o sistemski relevantnosti eh, sem govoril potem pa ips. ipsi ponavadi povezujejo eh, male banke, člani IPS-ov so pravzaprav eh, male banke oziroma tiste, ki uživajo posebno obravnavo za male banke. Eh, in tu se seveda sprašujemo, kako bomo upoštevali IPS-e za velike banke, ki so del IPS-ov za male banke. In s tem se pravzaprav že relativizirajo prednosti IPS-a. Kaj ti? Eh, tu se seveda zastavlja vprašanje ali so majhne banke sposobne reševati velike eh, vendar ips za male banke pač eh, tu imamo tehtanje do dvajset odstotkov in jaz bi rekel da smo tu pravzaprav našli Uh, pravi odgovor za zagotavljanje dodatne varnosti eh, tudi za sistem IPS. Eh, hvala lepa, hvala lepa, gospod Gersan. Mislim, da smo imeli zelo zanimivo razpravo in ta razprava se bo še nadaljevala. In sedaj prekinjam sestanek za pet eh, minut in potem bomo pa imeli še tehnično razpravo o tej temi ob eh, petnajst uri pa se nadaljuje sestanek odbora. hvala lepa.